So, ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, dobro jutro. Dobrodošli na današnjo sejo. Najprej bi rada izrekla dobrodošlico kandidatki za komisarko Kadri Simpson, Pristojna naj bi bila v von der Leyenovi komisiji za energijo. Rada bi pozdravila vse člane odbora ITRE, ki je glavni pristojni odbor za to področje in tudi člane odbora ENVI, ki se je pridružil današnjemu zaslišanju. Današnja seja bo prenašana v živo po spletu. Pozdravljam tudi vse, ki nas poslušajo preko spletne povezave. Naš odbor je pristojen za energetsko politiko Evropske unije. Vemo, da energija igra ključno vlogo v naši družbi. Evropska unija si prizadeva, da bo izpolnila vseh pet razsežnosti energetske unije, varna dobava energije, razogličenje, očekovita porabe energije, raziskave in razvoj in konkurenčnost. Energija igra ključno vlogo pri doseganju Evropskega zelenega dogovora, ki bo predstavljen v prvih stotih dnevih nove komisije. Zeleni dogovor bo tudi bistvo mandata nove komisije. Naj vam predstavim potek današnjega zaslišanja. V skladu s smernicami potrditve komisije Evropski parlament ocenjuje kandidate za komisarje na podlagi njihovih sposobnosti, znanja, zavez in osebnih interesa oziroma integritete. Ocenjujemo njihovo znanje, veščine in poznavanje resorja. Zaslišanje bo potekalo tako. Najprej bo kandidatka za komisarko opravila predstavitveni govor, ki bo trajal 15 minut, potem bomo dali besedo koordinatorju političnih skupin za 5 eh, minut, potem bomo dali besedo še ostalim poslancem pod huntovem sistemu. Imeli boste eno minuto časa za vprašanje, dve minuti za odgovor, potem še eno minuto za dopolnjeno vprašanje in eno minuto odgo za odgovor za na dopolnjeno vprašanje. Dopolnjeno vprašanje mora biti v skladu s temo prvega vprašanja. Upam, da se boste držali časovne omejitve. Čas se kaže na ekranu, tako, da lahko spremljate, koliko časa ste porabili. Dobrodošli, gospa Simpson, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsednica odbora ITRE, gospod Valjan, spoštovane poslanke in poslanci odborov ITRE in ENVI. Veselje mi je, da sem z vami tukaj, to ni prvič, ko sem v Evropskem parlamentu vendar je to zame najpomembnejši trenutek. Včast mi je, da se me je novo izvoljena predsednica von der Leinova izbrala za kandidatko za resor za energijo. Z veseljem bom predstavila načrt mojega dela. Na tisoče ljudi ki protestirajo po Evropi in po svetu, nas opominjajo na to, da ni nič bolj nujnega kot naše ukrepanje na področju podnebja. To je najpomembnejša skrb naših državljanov. Zato je predsednica komisije izbrala zeleni dogovor kot najpomembnejši načrt nove komisije. In naša prvotna naloga bo, da dosežemo rezultate na tem področju. Z osebnih izkušenj to zelo dobro vem. Bila sem ministrica za ekonomijo in infrastrukturo, pristojna sem bila tudi za energijo, zato zelo dobro vem, kako zelo veliki ziv je to. Vem, kako zelo pomembna je naloga, ki jo imam pred seboj in kakšna velika odgovornost je to. V zadnjih petih letih je Evropska unija naredila veliko napredka na poti proti energetski uniji. Vsi ukrepi znotraj energetskega sveža, ki sta ga potrdila parlament in svet, uživa veliko podporo. To je velik dosežek. Rada bi tudi poudarila, kako zelo pomembno je delo komisarja Ševčeviča in Arijasa Kanjeteja. Še posebej pa bi rada pohvalila prispevek odborov ITRE in ENVI. Nič tega ne bi bilo mogoče brez vašega dela. Evropski parlament je dvignil ambicije prvotnih predlogov. Zagotovili ste, da je bil vsak predlog eh, sprejet z veliko podporo. Poprečju je 80 odstotkov poslancev glasovali za te predloge. To kaže, kako enotni smo na tem področju. Če smo združeni, lahko resnično dosežemo velike rezultate. Vendar pa to ni čas za počitek. Da dosežemo podnobno, podnebno neutralnost do leta 2050 je velik izziv, da ustavimo segrevanje na 1,5 eh, stopinje CZ, da preprečimo podnebno krizo. Zato novo izvoljena predsednica želi, da Evropa do leta 2050 postane prva celina, ki bi bila podnebno neutralna in da se sprejme zeleni dogovor pod vodstvom podpredsednika Franca Timmermansa. Če me boste potrdili za komisarko, eh, bom delala v skladu z naslednjim načrtom sprejmem poslanico, da Evropa postane podnebno neutralna do leta 2050. Ko sem bila ministrica, smo v Estoniji iz, sprejeli strategijo, da znižamo emisije za 70 odstotkov do leta 2030. Estonija je dosegla in presegla rezultate obnovljivih virov 33 odstotkov do 2030, naprimer. Ta prehodni postopek in to prehodno obdobje dobro lahko deluje, če storimo naslednje. Potrebujemo sodelovanje vseh od regulatorjev in pa potrebujemo varnost in predvidljivost. To je ključnega pomena v zgodnih fazah zato bo komisija predstavila zeleni dogovor v prvih stotih dnevih delovanja. Dobili bomo podnebno zakonodajo, ki bo zastavila cilj podnebne neutralnosti leta 2050. To bomo opremili skladom za pravični prehod. Potem moramo storiti naslednje korake. Estonija je znana potem, da smo usmerjeni v prihodnost. Vendar pa vemo, da če želimo biti uspešni v prihodnosti, moramo biti učinkoviti v sedanjosti. Obljubljam vam, da bom zelo trdo delala, da bomo dosegli naše rezultate. Do konca decembra bom, bodo države članice pripravili nacionalne načrte za podnebno strategijo. Če države članice ne bodo predstavili velikopoteznih načrtov, bom pritisnila na vse države članice, da se bolj potrudijo, da skupaj dosežemo naše rezultate. Moramo doseči največji potencial znotraj energetskega sveža. Več kot 100 zakonodajnih aktov mora biti sprejetih. To ne, ne sme čakati. Če nam bo uspelo, bomo do leta 2030 znižali izpuste oglika za 45 odstotkov. Predsednica komisije pravi, da moramo do leta 2030 znižati emisije za 50 odstotkov in potem doseči še 55 odstotkov na odgovoren način. Sama bomo pravila oceno glede tega, kako lahko zakonodaja doseže rezultate in kako lahko dosežemo bolj velikopotezne cilje. Na podlagi tega bom opravila pregled zakonodaje, prispevala bom eh, k delu mejnega ogličnega davka in direktive na tem področju, ki jo bo vodil gospod Gentiloni. Spodbudila bom energetsko politiko, zato da bomo integrirali in povezali notranji trg na področju energije. Učinkovit trg lahko doseže veliko. To je pomembno za uvajanje obnovljivire energije. Bila sem ministrica, ko smo povezali balske države z električnim sistemom. Ta sistem sedaj deluje v skladu z novimi pravili in to je predpogoj za dobro delujoč notranji trg. Energetska varnost, solidarnost v krizi, to je nujno potrebno. Upam, da bo projekt zaključen do konca tega mandata. Integrirani trgi pa niso eh, del realnosti v vseh delih eh, Evrope globiti moramo tudi izhranjevanje, več obnovljih virov in tako dalje. Moramo tudi odpraviti veliko ovir in zamaškov za dobro delovanje tega trga. Moramo doseči tudi mm, povezanost eh, in eh, cilje na področju povezanosti. Še posebej bom sodelovala s skupinami na visoki ravni in eh, skušala doseči, da delajo bolj koordinirano. Posvetila se bom tudi trgu plina. Tudi Ta sektor je pomemben za doseganje podnebne neutralnosti. Pogledala bom infrastrukturo, ki naj bi bila primerna za prihodnost, ki bo prispevala k razogličenju in spodbudila uporabo vodika in obnoljih virov. Potrebujemo tudi opolnomočene potrošnje, potrošnike, e, ki bodo spodbili uporabi utekočinjenega plina. Tiste države članice, ki so bile uspešne na tem področju, morajo tako nadaljevati. Integriran trg ji predstavlja velik izziv za infrastrukturo. Potrebujemo 200 milijard evrov do leta 2030 kot naložbe v manjkajoče člene električnega trga. Potrebujemo mreže, ki bodo spodbujale čisto energijo na podlagi boljšega shranjevanja vlojih virov, zato da bomo lahko bolj izkoristili naše čezmejne mreže. Zato obljubljam novo revidirano zakonodajo do leta 2020. To predstavlja velik naložbeni izvir. Moramo izkoristiti vse potencijale na evropski ravni, zato da bomo dobili bolj zelene investicije v skladu nove večnega fina, finančnega okvira. Bomo zagotovili investicije v vrednosti 500 milijard evrov. Energetska učinkovitost je ravno tako ena od prednostih nalog. Ta, to načelo treba remati jesno, resno. Treba je tudi izboljšati učinkovitost stavb. In ovire so zelo dobro znane. Iskati pa je treba nove rešitve, še posebej, ko gre za financiranje. Naprimer, v lokalnih in socialnih stavbah je to mogoče v državah šlenca. Mislim, da lahko postanemo podnebno neutralni in ohranimo konkurenčnost naših gospodarstv in industrij istočasno. Treba je ustvariti kvalitetna delovna mesta na področju čiste energije, če bo Evropska unija vodilna, vidimo pametne integracije na področju e-, elektrike in čistejšo energijo, zato da bomo dosegli naše cilje. Treba je doseči tudi cenovno dostopno energijo za potrošnike, za podjetja in poskrbeti, da bo čim manj negativnih posledic našega prehoda za podjetja in eh, za družbo. Sama sem liberalka, ki verjame v osebne soboščine, ne, pa, ne smemo pa pozabiti na pravičnost. Podnebne spremembe bodo prizadele veliko ljudi, eh, nekatere bolj, nekatere manj. Lahko vam tukaj predstavim statične podatke, vendar pa tukaj ne gre za številke, gre za prave ljudi, za njihova življenja, za njihove zgodbe. Gre za družine, za vasi in eh, vsi ti bodo doživeli velike spremembe. To vem iz lastnih izkušenj, zato ker prihajam iz Estonije in tam smo doživeli veliko spremembe. Predsednica komisije je obljubila sklad za pravični prehod, da bomo pomagali tistim regijam, ki bodo najbolj prizadete zaradi prehoda. Zato zaupam Evropskem parlamentu, da nas bodo pomagali. Prepričan sem, da se teh predlogov predsednik Buzek dobro spomni. Ta sklad bo namenjen regijam za financiranje projektov za preobrazbo v gospodarstvo in ustvarjanje delovnih mest. In skušali bomo oblikovati čim več regionalnih pobud, zato da bo sklad uspešen. To pomeni tudi, da se bomo bolj učinkovito borili proti energetski revščini. Ni dopustno, da 8 odstotkov evropskega prebivalstva, kar pomeni 5 milijonov ljudi, ne more greti svojih domov. Veliko ljudi tudi ne more plačati svojih. Eh, računov za energijo. Zato moramo pravilno izvajati vso zakonodajno področje energetske revščine. Povezala se bom z novimi članicami in tudi z regionalnimi vladami in eh, župani. Glede tega, poročilo na tem področju predstavlja podlago za naše napredne delo. Ne moremo si predstavljati, da bi postali podnebno neutralni do leta 2050 brez pobudne raziskav, razvoj in razvijanja nove tehnologije. Evropska unija je pravi gigant na tem področju, takoj za ZDA. Smo svetovno vodilni na področju ener energije, vendar pa naše investicije ne rastejo dovolj hitro. Sodelovala bom z Marijo Gabriel, da glede tega, da bi uporabili obzorje 2020 kot. Eh, usmerjevalec za investicije. Moramo uporabiti vas potencijal, ki imamo na voljo, zato da dosežemo najboljše rezultate. Razvila bomo e-agendo za digitalizacijo energetskega sektorja, pokrivali bomo izvajanje energetskega notnega trga, eh, predpise za čisto energijo, pametna pravila, oglične davke in tako dalje. Spodbudili pa bomo tudi umetno inteligenco in kibernetsko varnost. Evropska unija mora pritisniti na druge proizvajalce emisij, da so bolj dosledni in da izvajajo pariški sporazum. Uporabljala bom vse, kar imamo na voljo za to, da spodbudimo varno oskrbo z energijo. Okrepiti moramo tudi našo valuto in poskrbeti za več energetskih pogodb. Z energijo lahko poskrbimo za stabilizacijo našega sosedstva, naprimer v Ukrajini, kjer moramo doseči pogodbo skupaj z Rusi do konca tega leta. Več let sem bila poslanka v Estonskem parlamentu, zato nameravam zelo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Razložila bom vse v zvezi s novim razvojem dogodkov. Vedno vam bom na razpolago. Odrasla sem v Estoniji, ko je bila Evropa še samo sen in svoboda ravno tako. Skušali bomo storiti vse, kar lahko, zato bomo dobili Evropo, ki si želi prizadevati, ki si prizadeva za več. In to bom storila odločno, vendar pa tudi ponužno. Vem, da bomo skupaj lahko gradili Evropo, ki bo vodila na področju podnebnih ukrepov in energetske politike. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Simpson. Uh, uh, Sedaj imamo pa čas za vprašanja. Torej, pet minut na vprašanje, minuta za, odgovor, za vprašanje, dve minuti za odgovor, minuta za dodatno vprašanje, minuta za odgovor. Prvi ima besedo gospod Jerži Buzek, Itre Eles. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala za vaš govor. Gospa kandidatka za komisarko, v zadnjih petih letih smo opravili zelo velik napredek na področju zakonodaje, da dosežemo energetsko unijo. Sedaj pa moramo takoj začeti z izvajanjem te zakonodaje. Energetski prehod je še toliko bolj pomemben in sklad za pravični prehod bo verjetno veliko krat uporabljen. Tukaj nameravam igrati ključno vlogo. Sprašujem vas, kako bi lahko pritegnili investicije v nizkooglično infrastrukturo, energijo iz evropskih virov, zasebnih virov kot so sklad za generalni razvoj ali pa Evropski investicijski sklad. Kako boste zagotovili, da bomo uporabili vst potencial, ki ga predstavlja plin v našem energetskem prehodu? Gospa Simpson, najlepša hvala, profesor Buzek, za vaše vprašanje. Preden začnem s odgovorom, bi še enkrat rada podarila, kako zelo pomembno je bilo vaše delo in vaš prispevek v pogajanjih, še posebej pa vi, za nov energetski svežen. Lahko samo potrdim, da to delo predstavlja zelo dobro podlago za nadaljne delo. Zastavili ste vprašanje v zvezi s financiranjem prihodnosti. To je res pomembno. Če želimo povečati naše cilje, potem bo največji izziv financiranje projektov za energetsko učinkovitost. Istočasno pa vemo, da pogajanja še potekajo o večletnem finančnem okviru in da podnebno investiranje upenjajo v vse politike. Zato lahko pričakujemo še več lahko pričakujemo več sredstev, ki bodo na voljo za projekte energetske učinkovitosti, za projekte, ki pokrivajo obnovljive vire energije in mreže. V Evropski investicijski banki opravljajo analizo postopkov za dodeljevanje posojil. Evropska investicijska banka bo postala podnebna banka, ki bo imela na voljo dodatna sredstva za investicije. Lahko vam zagotovim, da bom tesno sodelovala s komisarjem Gentilonijem in tudi z Evropsko investicijsko banko, zato da bodo novi kriteriji za posojila v skladu z našimi podnebnimi cilji. In tudi v skladu z evropskimi načeli. Najlepša hvala. Še dopolnjeno vprašanje, gospod Buzek. Tudi teritorijalno ogrevanje je pomembno, kot tudi individualno uh, gretje. In to se tiče plinskega sektorja. Na koncu mandata smo sprejeli zakonodajo in želimo izvajati evropsko zakonodajo, da bomo lahko spodbudili konkurenčnost plinskega sektorja. Tako bomo dobili še dodaten zagon. Ste pripravljeni na to, da boste izvedli revizijo direktive o plinu, kljub temu, da Rusija temu nasprotuje? To bi bilo zelo koristno tudi za ogrevanje mest, za ogrevanje stavb v vsaj 15 državah članicah. Najlepša hvala, gospa Simpson. Najlepša hvala, profesor Buzek. Prav imate. Plin res predstavlja zelo pomembno orodje za prehodno obdobje. To je zelo pomembno za gretje, še posebej, ko gre za mestni plin. S tem bomo nadomestili toplarne na premok. istočasno pa moramo upoštevati, da moramo diversificirati vire energije. In ko govorimo o plinu, ne bomo več toliko govorili o zemljskem plinu, ampak o vodiku, o bioplinih, zato da bomo lahko uporabljali to energijo za gretje, za hlajenje in za energijo, ki se uporablja v industriji in v transportu. Hm, hvala. Naslednji je gospod Zorinjo iz odbora ITRE za SD. Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Če želimo biti uspešno pri prehodu na čisto energijo, moramo dobiti državljane na našo stran. Moramo poskrbeti za delovna mesta in ne moremo si zatiskati oči pred izzivi, ki bodo nastali zaradi podnebnega prehoda. Mi smo zelo zadovoljni s tem, da je predsednica komisije zeleni dogovor dala v ospredje svojega dela. Torej, predstavili ste tudi pravični, sklad za pravični prehod skupaj s komisarko Ferreira. Kako boste vi? sodelovali z gospo Elizo Ferreiro pri njeni nalogi. Sklad za pravični prehod mora biti orodje za socialno politiko, ki bo pomagala najbolj prizadetim skupnostim, mora pa biti še več. Mora biti orodje za doseganje investicij, za raziskave in razvoj, da bomo resnično dobili eh, dober prehod na čisto energijo. Najlepša hvala, gospod Zorinjo, za vaše vprašanje. Sklad za pravični prehod bo res zelo blizu mojemu srcu pri mojem delu. To je zelo pomembno orodje za doseganje podneb, podnebne neutralnosti. Nobene regije, nobene države ne bomo pustili na cedilu. To orodje bo zelo koristno za vse regije, ki so odvisne od fosilnih goriv, od premoga in tudi za male otoke, ki niso energetsko povezani s celino. Ta sklad je namenjen predvsem tem regijam, vendar pa treba poštevati, da so si te regije zelo različne med seboj. Ne obstaja enotne rešitve za vse regije. vendar pa se moramo pripraviti na opustitev premoga. In za vsako regijo, za vsako državo članico bomo pripravili svojo posebno strategijo. Ta sklad za pravični prehod bo predstavila komisarka Ferreira. Vendar pa ta sklad ne bo samo uporabljal obstoječih možnosti, ampak bo pridobil tudi podporo držav članic in tudi dodatno zasebno financiranje. Ta sklad bo deloval že pred fazo opustitve, zato bomo s tem podprli regije. Podprli bomo regije pri načrtovanju svojih strategij, ko bodo opuščali rodarstvo, ko bodo rodari izgubili delovna mesta in s tem jim bomo pomagali ustvariti nove priložnosti. seveda lahko zaključite svoj stavek. Samo nakažem vam, da je čas potekal še dopolnino vprašanje. Gospod Zorin je ja, najlepša hvala, gospa kandidatka. Sklad za pravični prehod mora pomagati skupnostim in regijam, ki so zelo odvisne od proizvodnje onesnažujoče energije, vendar pa mora biti to tudi kohezijski sklad in mora biti koristen za vse evropejce. Zato moramo spodbuditi tehnološki prehod in preskok v celotni Evropski uniji in zato imamo ta sklad. Zelo težko je govoriti o številkah v tem trenutku, vendar pa me zanima, kako si vi to predstavljate. Mislite, da morajo nove politike dobiti nove sklade, nova sredstva in. Eh, glede na to, da je Evropski parlament v predlogu za večletni finančni a, eh, okvir predlagal za ta sklad 4 milijarde evrov. Se strinjate s tem? Glede na to, da že imamo postopek investiranja v obliki posvojil. Vendar pa me zanima, če mislite, da bo ta podlaga dovolj za dobro delovanje tega sklada. Najlepša hvala, gospa Simpson. Hvala lepa. Še to pa ti. Ta sklad za pravični prehod bo zelo učinkovit za regije, ki bodo najbolj prizadete zaradi opuščanja premoga in fosilnih goriv. Če govorimo o vlogi potrošnikov pri tem, potem lahko zagotovim, da imamo več različnih možnosti za doseganje bolj konkurentnih cen. To je zelo pomemben del procesa razogličenja. Zato, da resnično zagotovimo dos cenovno dostopno energijo in da bomo poskrbeli za varno oskrbo z energijo. obnovljivi viri, ki se bodo proizvajali lokalno, ne bodo nujno dražji kot fosilna goriva, kjer so cene zelo volatilne. Lahko si zamišljamo tudi prihodne investicije, ki bodo poskrbele za to, da bodo lokalne skupnosti poskrbele za svojo proizvodno energije in, kar je še bolj pomembno, za energetsko učinkovitost, da bodo potrošniki porabili manj energije kot v tem trenutku. Hvala. Uh, Hvala lepa. Besedo ima gospod Petersen za Renew. Bom govoril dansko. Najprej bi se vam zahvalil za zelo uh, izčrpne pisne odgovore, ki ste nam jih eh, posredovali. Zelo zanimivo uh, je bilo eh, vse to prebrati. Imam pa vprašanje v zvezi z eh, trajnostno energijo. Če naj bi dosegli eh, podnebno neutralnost do leta 2050, potem obnovljivi viri energije morajo igrati pomembnejšo vlogo kot sedaj. Sicer ne bomo dosegli tega cilja cena eh, za vetrno energijo, sončno energijo se je zelo znižala v zadnjih letih, kar pomeni, da eh, ti sektori ne bodo več potrebovali eh, pomoči in to je revolucionarno če se osredotočimo na eh, obnovljive vere energije, potem to lahko igra pomembno vlogo pri tem zelenem prehodu. Eh, mi imamo zelo eh, dobro vetrno energijo v Evropi in v tem primeru so, smo prav konkurenčni tudi z bližnjim vzhodom. Morali pa bi uporabljati veliko več teh vetrnih parkov na morju. Kaj nameravate glede tega storiti? Hvala lepa, gospod Peterson, za vaše vprašanje. Strenjam se, da potrebujemo več obnovljivih verov energiji. In naj povem tudi to, da mora javnost to sprejeti. In eh, te veternice na morju so pogosto bolj sprejemljive kot eh, na celini. Zlasti zato, ker so najboljše lokacije na kopnem eh, so že zasedene. Vidimo potrebo po tesnejšem sodelovanju med državami članicami pri eh, gradni teh, eh, te infrastrukture in zato bomo predvideli tudi mehanizem sodelovanja. Več držav članic bo tako lahko uh, skupaj izgradilo takšno uh, infrastrukturo, naj si bo za proizvodnjo veterne ali sončne energije. To sodelovanje, ta mehanizem za sodelovanje eh, bo eh, del um, instrumenta za povezovanje Evrope. To je en od instrumentov, drug instrument pa eh, je mehanizem, ki bo omogočal gostujoči državi, da eh, uporabi tako imenovane operacije statističnih eh, prenosov na tiste države, ki morda nimajo tako ugodnih podnebnih pogojev. In tak mehanizem že eh, deluje in pred dvema eh, letoma je bila Estonija eh, med prvimi, ki je uporabila ta statistični prenos in mi smo takrat pomagali Luksemburgu, da je dosegel svoje cilje. Sedaj pa bomo to še bolj ehm, razvili. Hvala lepa, gospod Peterson, imate še dopolnilno vprašanje? Ja, hvala. In hvala za ta odličen odgovor. Ključno je, da imamo financiranje in eh, mehanizem financiranja, ki že obstaja, če želimo doseči te ambiciozne cilje. In če se želimo boriti proti podnebnim spremembam in če želimo uporabljati eh, več eh, teh sistemov za pridobivanje veterne energije na morju. Glede instrumenta za povezovanje Evrope, o tem smo se pogajali eh, pred eh, volitvami in 15 odstotkov sredstev naj bi bilo namenjenih čezmejnjem sodelovanju na področju energije. Eh, kako nameravate spodbujati regionalno sodelovanje zlasti v Severnem morju in pa Baljskem morju? Prav tako bi želel tudi, da poveste še več eh, o vprašanju gospoda Buska v zvezi z posojili, kako, lahko, kako se lahko še bolje borimo proti podnebnim spremembam. Hvala. Hvala za vprašanje. Obnovljivi viri energije in ti uh, načrtovani projekti uh, zahtevajo drugačen način financiranja delno se lahko financirajo iz obstoječih skladov, ampak to bodo lahko zelo veliki projekti, kar bo zahtevalo sofinanciranje naj si bo strani zasebnih bank ali Evropske investicijske eh, banke, ki bo delno postala tudi podnebna banka. Istočasno pa moramo ohraniti v mislih tudi to, da bodo ti projekti lahko k malu že postali konkurenčni, kajti cene se nižajo, kar pomeni, da obstaja možnost, da ne bomo potrebovali dodatnih schem pomoči. Ampak eh, to okno eh, obnovljivih virov energije pa je predvideno prav za čezmejno sodelovanje med državami članicami. Tako da ne bo vsaka uh, država investirala samo v lastni, eh, lastno geografsko območje, če je bolj smiselno, da to naredimo skupaj. Naslednje vprašanje, gospod Ninisto. Ja, podnebna nujna, urgentna situacija je največji izziv, s katerim se bomo morali v našem uh, življenju soočiti. Uh, in uh, govorili ste v svojem. Uh, V svojem pismu o nameru ste govorili o vaših ambicijah in vaših eh, ciljih. Skrbijo, skrbi pa nas to, kar ste že naredili na področju podnebja, če ste res verodostojni, kajti zavrnili ste določene pobude, v Estoniji, podpir, podpirali ste tudi um, uh, Total v Estoniji uh, in uh, Shell Oil uh, in nova komisija naj bi tudi potrdila uh, eno milijardo investicij, uh, uh, ki jih uh, načrtuje uh, Shell Oil. Uh, Glede na vse to, kako boste lahko zagotovili, da se bodo vse države prizadevale za ambiciozno eh, podnebno politiko in za kako naj uh, bomo prepričani, da ste vi osebno zavezani tem ciljem? Hvala lepa za vaše vprašanje. Kot sem že omenila v uvodnih besedah, ja, bila sem ministrica za energijo v estonski uh, vladi. Uh, In takrat eh, smo sprejeli dolgoročni eh, eh, načrt na področju energije. In ta akcijski načrt je predvideval, da bomo za 70 odstotkov do leta 2030 zmanjšali toplogredne pline. Istočasno pa smo imeli tudi dolgoročni podnebni načrt, za eh, zmanjšanje toplogrednih eh, plinov za 80 odstotkov do 2030. 2050, se upravičujem. In to so bili ambiciozni cilji. In eh, še na začetku tega leta smo imeli to odločitev na ravni parlamenta. Na to pa so naše službe opravile študijo o učinku. Sedaj vemo, kaj je treba narediti, koliko bo to stalo kako bomo eh, lahko zagotovili eh, podnebno neutralnost do leta 2050. In ta teden v Estoniji poteka razprava o tem tudi na vladni ravni. Lahko vam povem, da sem sama sto odstotno zavezana temu cilju in prepričana sem, da bo tudi estonska vlada uh, to naredila, da bo tudi izpolnila svoje cilje za 2030. Estonija. Uh, je članica skupine Green Growth in vedno je bila izjemno ambiciozna. Hvala lepa. Še dopolnilno vprašanje. Eh, hvala lepa, ampak niste pa odgovorili na vprašanje o pomočeh za fosilno infrastrukturo. Prav tako glede eh, ciljev 2030. Gospa von der Leyen se je eh, zavezala k temu, da se bodo podnebni eh, cilji zvišali na 50 oziroma 55 odstotkov, kar še vedno ne ustreza ciljem pariškega sporazuma. Glede energetske učinkovitosti pa naj povem, da sedajni programi sploh ne dosegajo trenutnih ciljev. In uh, želel bi, da se zavežate k temu, da bomo uh, imeli ambiciozen program, uh, ampak za to potrebujemo uh, energetsko učinkovitost, uh, izpolnjevanje ciljev uh, glede obnovljivih virov energije um, in komisija bo morala tudi. Uh, izbrati med uh, uh evropskimi cilji in pa cilji uh, držav članic. Kako boste konkretno to naredili? Hvala lepa. Ja, glede um, Oil Shell, to je uh, zgodovinsko estonski vir energije. Uh, sedaj pa, ko imamo uh, ETS, uh, ki uh, deluje in ko uh, vidimo, da uh, sedanje cene niso več uh, skladne z uh, tržnimi cenami, vidimo tudi, da se popraševanje po Oil Shellu uh, um, niža imamo uh, druge vire energije, imamo uh, energijo, uh, jedrsko energijo iz Finske, imamo uh, energijo um, na osnovi premoga iz Rusije. Lahko vam povem, da uh, smo zelo resni glede implementacije uh, trenutne, uh, trenutnih ciljev, to je bilo tudi obljubljeno. Uh, Na to pa se moramo strinjati glede prihodnih korakov, kako bomo zvišali uh, te cilje. Uh, in uh, res je to, kar ste povedali. Uh, gospa von der Leyen uh, je uh, obljubila 50 odstotkov in na to 55 in tudi sama uh, se k temu lahko zavežem. Gospod Buhajt uh, ima besedo. Hvala lepa, gospa uh, Simpson. Dobar dan, tu sem. Tu sem, v sredini. Z akcijskim načrtom za financiranje trajnostne rasti je Evropska komisija naslovila vprašanje trajnostnega financiranja, tako imenovano pobudo trajnostnega financiranja marca 2018. Eh, pobudo je začel obravnavati Evropski parlament letos marca trajnostno financiranje lahko vodi v razdrobljenost trgov in težko bo preprečiti, eh, to, da bi moral sektor eh, plačevati 180 milijard evrov na leto, zato da bi se izognil emisijam. Zasebno gospodarstvo, gospa Simpson, se zdaj vleče v ideologije politikov in to se, uh, zdaj se te različne ideologije mešajo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Simpson. Eh, hvala lepa za vaše vprašanje. Glede eh, podnebnih ciljev, velja, da vsak mora dati svoj prispevek. In tudi naš zasebni sektor lahko koristi o, ta prehod na nefosilna goriva. In vsi lahko koristimo tudi rezultate o, raziskav, inovacij. O, Kajti, če bo Evropa v vodilni ulogi, potem bomo imeli več inovacij in s tem bomo ustvarjali nova delovna mesta, eh, gospodarsko rast in eh, povečali našo konkurenčnost. Istočasno pa moramo biti prepričani, da bomo te podnebne cilje izpolnjevali na eh, cenovnost učinkovit način za to, da bodo energetski viri eh, varni. Ne moremo si privoščiti tveganja eh, glede energetske varnosti. Naše cene energetskih verov morajo biti eh, takšne, da si jih bodo ljudje lahko privoščili. Ne moremo teh cen pretirano zvišati. In če zagotovimo te osnovne predpostavke, potem mislim, da. je mogoče izpolniti naše podnebne cilje. Hvala. Gospod Buhaj, če eno vprašanje? No, niste čisto odgovorili na moje vprašanje, se bom izrazil malce konkretneje zasebni sektor že lahko ima koristi od tega, da bi se fosilna goriva počasi prenehala uporabljati. Ampak v okviru tega oziroma drugih svežnjev je treba zagoditi ukrepe za podporo naše industrije, eh, ki je pred precejšnjimi izzivi, ko gre za varstvo okolja in cene energentov se bodo višale, konkretno višale, prav zaradi tega prehoda. Simpson. Gospa Simpson. to je vprašanje za Evropsko unijo. Naše cene energetskih verov morajo ostati konkurenčne. In lahko naredimo več stvari. Naprimer, lahko uh, podpremo investicije v, v omrežja. Prav tako lahko, se lahko osredotočimo na potrošnike, lahko naredimo več za odprte in konkurenčne trge. Če bomo imeli več eh, eh, ponudnikov, potem bodo tudi cene bolj ugodne za potrošnike. In če bodo naši trgi med seboj povezani in zaenkrat, če niso povezani, če bodo povezani, potem tudi to pomaga pri eh, eh, ponujanju obnovljivih verov energije na večjih trgih. To je bil glavni cilj eh, svežna v zeleni energiji. Potrošniki so v ospredju tu pri energetskem trgu in cena mora ostati razumna. Hvala lepa. Gospod Krasnodebski ima besedo, IKR. E Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa kandidatka za komisarko. V nedavni sodbi glede uh, uh, plinovoda Opalgaz uh, se je eh, sodišče Evropske unije prvič eh, sklicevalo na načelo energetske solidarnosti in to načelo eh, je v pogodbi v členu 194 pogodbe o delovanju Evropske unije. Rad bi vas vprašal, kakšno je vaše mnenje glede nadaljne uporabe tega načela. Kot komisarka ali nameravate narediti kaj v zvezi z temi obveznimi uh, stresnimi testi uh, za uh, dobavo energetskih uh, virov? Ali nameravate uh, razviti kriterije, merila uh, za uh, to? In ali bo Evropska komisija predlagala kriterije za uh, oceno v primeru, da pride do negativnega učinka na varnost dobave v eh, skladno s direktivo. Hvala lepa, gospa Simpson. Hvala lepa, gospod Krasnodebski, za vaše vprašanje. Ja, zelo pomembno je, da v kontekstu plina zelo resno vzamemo vidik solidarnosti zelo pravilno ste omenili v tej sodni praksi, je, bil ta, je bilo to načelo še posebej izpostavljeno. Prepričana sem, da če govorimo o prihodnem uh, trgu plina in kako bo ta izgledal, uh, bo to gotovo en od glavnih stebrov, na katerem lahko gradimo. Ko govorimo o plinu, moramo imeti pred očmi tudi to, da je zelo pomembno, da imamo več virov tega energetskega vira. In iz tega vidika je Poljska Eh, dober primer, imate sodelovanje z uh, Norveško, z uh, Litvo um, in uh, še tretjo rešitev, tri različne vire imate in to je uh, situacija, uh, za katero si mnoge države še prizadevajo. Hvala. Še vedno imate čas, če želite. Gospod Krasnodebski, želite dodatno vprašanje? Dobro, dodatno vprašanje. Govorimo o zelo pomembnih vprašanjih, o prehodu na podnebno neutralno gospodarstvo. Kako boste lahko zagotovili da bo eh, ta eh, prehod dosleden, da se bo to eh, načelo tehnološke neutralnosti, ki je v pogodbah tudi, da bomo to lahko tudi spoštovali in da bomo zagotovili energetsko mešanico vsem. Gospa Simpson? če sem pravilno razumela vaše dopolnilno vprašanje, potem ste vprašali v zvezi z uh, uh, prihodnimi uh, uh, naložbami v sektorju plina. Ja, res je, da energetska mešanica je mm, nekaj, o čemer odloča vsaka država članica in na koncu tega prehodnega obdobja bo eh, odstotek plina verjetno um, večji, zato ker bodo nekatere države uh, nadomestile uh, premog s plinom. In te naložbe v uh, plinovode, v to infrastrukturo, pa uh, morajo biti tudi preverjene za prihodnost. Moramo zagotoviti, da, bodo, uh, da bo plin imel tudi manjši um, energetski uh, odtis in uh, tu moramo iskati še druge uh, vire energije, tudi za obdobje po letu 2030. Ampak dokler smo v tem prehodnem obdobju, pa, bodo, uh, pa bomo financirali uh, ta plinska omrežja. Hvala lepa. Gospod Botenga je naslednji govorec. Gue. Ja, dobro jutro. Hvala lepa bom malce bolj konkreten. Tu sem. Tu sem, ne skrivam se. V vašem, v vašem pismu o nameru, eh, gospa van der Leyen od vas pričakuje, da se eh, izkoristi ves potencial ehm, tekočega plina. In res bom zelo konkreten. Katere ukrepe predvidevate? To ne pomeni, da boste investirali v plinske infrastrukture ali boste uh, tudi finančno eh, to zelo jasno podprli. Prvič in drugič, glede um, revizije direktive o obdavčitvi uh, energije, kateri uh, ste uh, prispevali, tu gre za uh, minimalno obdavčenje uh, goril in elektrike. Uh, za uh, znižanje uh, emisij me zlasti zanima na katere uh, energetske vire, na katera goriva se boste osredotočili. Hvala lepa. Ja, dejansko imamo odstavek v mojem pismu o nameru glede eh, spodbujanja energije. To je eh, tudi del naše energetske varnosti, to, da naš plin prihaja iz različnih virov. To pomeni, da bomo investirali v te uh, nove uh, infrastrukture, naprimer na Hrvaškem. Investirali pa bomo tudi uh, v Baljsko morje, v, na Polskem, uh, v podaljšanje obstoječih uh, plinovodov. Uh, to je v mojem pismu, eh, pismo o nameri in eh, s tem bom tesno sodelovala tudi z eh, komisarjem pristojnim za to področje. Imamo direktivo, ki je stara že 15 let in ne pomaga nam na način, na katerega bi nam lahko pomagala pri doseganju naših energetskih in podnebnih ciljev. ena od težav je tudi ta, da eh, še vedno predvideva neke davčne eh, izjeme za eh, goriva, kar je pomeni, da težko spodbujamo obnovljive vere energije. In s tem se moramo tudi spopasti. Če me sprašujete glede uh, mojih uh, predlogov na področju eh, obdavčitve. Ti bodo skladni z našimi podnebnimi energetskimi cilji in eh, šli bodo v smeri eh, spodbujanja konkurenčnosti obnovljivih verov energije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Botenga, imate še dodatno vprašanje? Ja, ko vas poslušam, me malce skrbi, da Eh, sporočilo mm, mladih eh, in pa eh, rumenih jopičev v različnih evropskih državah ni bilo slišano mladi za podnebje eh, želijo, da se eh, investira v čiste energije. Če imamo en evro in tega investiramo v eh, goriva, onesnažujoča goriva, potem ta isti en evro ne more iti v obnovljive vire energije. Ali se lahko zavežete, da boste investirali v obnovljive vire energije in na to, kdo bo to plačal? kajti eh, skrbi me, da bodo eh, zopet eh, delavci tisti, ki bodo to z davki plačevali na mesto multinacionalnih podjetij. Ali lahko zagotovite, da bodo to plačevali unesnaževalci? Ja, lahko vam zagotovim, da smo slišali sporočilo mladih, in akcijski načrt, eh, s katerim želimo izpolniti njihova pričakovanja, eh, je v pripravi. Res je, potrebujemo bistveno več eh, naložb v obnovljive vere energije in to lahko storimo na več načinov. Prvič imamo evropske, evropska sredstva, to sem že omenila, imamo o, o, obzorje. Um, Evropa, eh, program LIFE, eh, instrument za povezovanje Evrope. Na to bomo imeli posojila in še eh, razne scheme, ki so mm, v portfolju gospoda podpredsednika Dombrovskega. Na to Evropska investicijska banka, ki bo delno postala podnebna banka, bo tudi igrala pomembno ulogo. In v prihodnem večletnem finančnem okviru bomo skoraj dvakrat več eh, sredstev namenili eh, energiji eh, in raziskavam kot v prejšnjem obdobju. Hvala. Rada bi vas opozorila samo na to, da močno zamujamo, zato prosim, da se držimo časa, kot je bilo dogovorjeno na začetku. Sedaj začenjamo z drugim uh, delom in sicer prvi je gospod Gjurk eh, Itre Eles. Hvala lepa, gospa komisarka. Vsi delimo ambicijo podnebne neutralnosti za EU. Moramo pa vedeti, da uresničevanje tega cilja zahteva tudi podporo javnosti in zato državljani potrebujejo jamstva, da nihče ne bo ostal ob strani. In zato bi vas želel vprašati naslednje. Kakšne analize ste naredili glede Eh, izvedljivosti eh, teh ciljev do 2050. Koliko časa bo komisija potrebovala, da bo naredila eh, takšno oceno za vse regije in kako boste zagotovili, da to ne bo škodilo konkurenčnosti držav članic? Hvala lepa, gospod Gjork, za vaše vprašanje. Res je, to je veliko poslancev in držav članic skrbelo, da bo do stroški tega prehoda, da morajo biti pravični in prav tako moramo upoštevati to, da države članice niso vse na istem izhodišču. Nekatere so še zelo odvisne od fosilnih goriv, druge pa so pač na drugih uh, ravneh. Vprašali ste mi, kakšen je konkreten načrt za izvajanje ciljev 2050 in lahko vam povem, da bom tesno sodelovala z uh, podpredsednikom Francom Timmermansom, ki je komisar. odgovoren za podnebno zakonodajo. Predtem pa potrebujemo eh, zelo natančno oceno učinka in eh, pripravili bomo eh, podroben načrt za izvajanje ciljev do leta 2050. Sama bom odgovorna za energijo in zato moram zagotoviti, da Usporedno s temi ambicioznimi podnebnimi eh, cilji moramo zagotoviti tudi dostop naših potrošnikov in eh, državljanov in eh, podjetij do ugodnih cen za energetske vire. Prav tako moramo investirati v našo eh, energetsko infrastrukturo in uporabiti sedanji okvir. Nisem še imela priložnosti govoriti o notranjem trgu in o vseh koristih, ki jih ta lahko prinese, ampak upam, da bom imela to priložnost kasneje. Hvala. Še dopolnilno vprašanje. Hvala. Omenili ste načelo tehnološke neutralnosti. Uh, v vaših eh, pisnih odgovorih in tudi tu. In strinjam se s tem. V tem kontekstu bi želel podčrtati to, da eh, v eh, srednji Evropi je nujna uporaba jedrske energije za to, da se zaščiti državljane pred visokimi cenami in da se omogoča izpolnjevanje ciljev. Ali uh, se strinjate s tem, da um, bo ta prehod z več jedrske energije uh, postal dražji? Kaj, lahko, uh, kaj predvidevate glede tega? Hvala lepa, gospa Simpson. Hvala za vprašanje. Jedrska energija bo pač del energetske mešanice in o tem odloča vsaka država članica. Vem, da ta hip imamo države, ki eh, odpravljajo eh, jedrsko energijo, druge države, ki eh, gradijo jedrsko infrastrukturo, Finska naprimer. Finska je pravkar odprla novo jedrsko elektrarno. To so odločitve individualnih držav članic. odločitve o tem, bo kakšna bo energetska mešanica in kakšni bodo njihove viri energije. To so odločitve držav članic. Na evropski ravni moramo zagotoviti, da so uh, jedrske elektrarne varne, da so varne za naše okolje, da se jedrski odpadki ustrezno uh, obdelujejo in to ne samo v Evropi, temveč tudi v soseski. Hvala lepa. Nils Fugelsang je naslednji iz SND. Hvala lepa, tule v sprednji vrsti sem kandidatka za komisarko. Najlepša hvala za prijazne besede. Sam bom pa šel v smeri, ki je malce bolj konkretna. Zlasti, ko gre za cilje v zvezi z obnovljivo energijo. V vaših pisnih odgovorih pravite, da boste preučili, ocenili, kako je zakonodajo na tem področju v tem trenutku, ali se bo dalo doseči znižanje za 50 odstotkov do leta 2030. Eh, gospa kandidatka za komisarko, ali se strinjate s strokovnjaki nevladnimi organizacijami, ki pravijo, da potrebujemo dosti više cilje od trenutnih 32 odstotkov eh, cilja za obnovljive vire energije do leta 2030, da potrebujemo torej dosti več obnovljive energije, eh, celo do 45 odstotkov. Se s tem strinjate? Adam Simpson. Gospa Simpson. Hvala, gospod Fugelsang, za vaše vprašanje. Kar zadeva obnovljive vire energije so cilji za leto 2030 cilji, ki smo jih pravkar izpogajali. Po treh mesecih do konca tega leta morajo države članice posredovati svoje prve nacionalne eh, podnebne in energetske načrte, v katerem bodo natančno predstavile, kako nameravajo doseči te cilje. Veliko držav članic se še trudi izpolniti in doseči zastavljene cilje, vendar jih je veliko že obljubilo, da bodo že tudi dvignile cilje. V torek je potekal svet za okolje oziroma za energijo in države članice so že napovedale, da so se na nacionalni ravni odločile si zastaviti više cilje. v okviru svežnja za čisto energijo. In za, te države, in za tiste države, ki pa še nimajo dobrih okoljskih pogojev, je treba zagotoviti, da bodo lahko sodelovali z drugimi in tako dosegle ambicioznejše naloge. In takšni mehanizmi za sodelovanje bodo obstajali. Hvala lepa. Gospod Fugelsang, dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Vesel sem, ko države članice celo zvišujejo svoje ravni ambicij. Ampak ne vem, če ste mi res odgovorili. Se strinjate z mano, da bi bilo treba dvigniti evropske ambicije, torej više od tistih 32 odstotkov do leta 2030, ali potrebujemo više odstotek ali ne? Če da, boste vi predlagali kaj na tem področju, boste odprli direktivo o energiji in predlagali više cilje do leta 2030, da ali ne? Hvala lepa. Gospa Simpson. Hvala. Prihajam iz Estonije. In naš cilj je, da bomo do leta 2020 dosegli 32 odstotkov za obnovljive vire energije. In če govorimo do 2030, smo si mi zamislili 42-43 odstotkov. Tako da je po mojem mnenju izvedljivo doseči više cilje, vendar pa moramo istočasno tudi storiti več, tako da bomo ustrezno umestili obnovljive vire energije na trg. Treba je torej vlagati v raziskave in razvoj, zagotavljati skladiščenje eh, za energijo iz obnovljivih virov, treba je delati na regionalni ravni, tako da bomo sploh vzpostavili notranji trg, da bodo obnovljivi viri dosegli širši trg. In vsi ti ukrepi so tudi zelo pomembni. In še enkrat se vračam na mehanizem za sodelovanje. Takšen mehanizem je treba spodbujati, tako da lahko države članice ulagajo v obrate, recimo sončne elektrarne oziroma offshore veterne elektrarne, eh, tudi če jih morda niso zgradile same. Hvala lepa. Hvala, gospa Gamon iz skupine Renew. Um,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 precejšnje zaveze, ki jih podajate, ne le v pisnih odgovorih, ampak tudi na današnjem zasedanju glede doseganja podnebnih ciljev v Evropi. V Renew Europe smo prepričani, da moramo, dose, da moramo storiti čim več, da se ti cilji doseže, ampak treba jih je tudi doseči pravočasno, kajti časa nam zmanjkuje. Vi boste v središču teh prizadevanj, zlasti, ko gre za olajševanje projektov obnovljive energije v celotni Evropski uniji. Viri energije so recimo vodna energija, veterna energija, ampak eh, za takšne vrste energije so na voljo različni zakonodajni okviri in za nje so pristojni različni komisari. Kako nameravate izkoristiti poln potencial, ki obstaja v Evropski uniji za obnoljive vere energije, kot sta recimo uh, vodna energija, torej hidroenergija in sončna energija. Kako boste sodelovali z drugimi generalnimi direktorati, tako da bodo ti različni zakonodajni okviri ustrezno pripravljeni v prihodnost, trajnostni in tudi dovolj stimulativni? Kako po vašem to lahko še bolj prioritiziramo? Gospa Simpson. Hvala za vaše vprašanje. potrebujemo več obratov za pridobivanje energije iz obnevljih virov, potrebujemo više cilje, več naložb, tako da lahko cilje zvišamo. Se je pa treba istočasno zavedati tudi, da obstajajo ovire in omejitve, časih eh, tudi v okolju. Pojavljajo se pa tudi težave s sprejemanjem te energije v javnosti. Seveda pa lahko storimo marsikaj. In to tudi bomo storili. Recimo, ko gre za načrtovanje. V okviru direktive obnovljivih virov energije države članice morajo racionalizirati postopke za izdajo dovoljen, tako da se načrtovanje, tako da načrtovanje in izgradnja ne bosta trajala tako dolgo, kot eh, to traja danes in to mora biti seveda tudi v skladu z vsemi okoljskimi ocenami. Seveda pa je prostor omejen in zato je treba tesno sodelovati z drugimi komisarji, ki so pristojni recimo za rabo zemlišč, oziroma če gre za obnovljive vire energije iz biomase. Je treba sodelovati s komisarjem pristojnim za to, potem pa, če gre za hidroelektrarne, moram sodelovati s komisarjem, ki bo pristojen za ribištvo. Res pa je tudi, da že obstajajo smernice, naprimer kako obravnavati vodne vire energije. In te smernice so bile sprejete lani. Gospa Gamon, dopolnilno vprašanje. Hvala lepa. No, pokazali ste, da je v vaših rokah kar precej odgovornosti. Sploh, ko boste morali koordinirati vsa ta področja. Ampak kako boste državam članicam pomagali da bodo dosegle, da bodo zasnovale in dokončale takšne projekte pravočasno, da bo lahko celotna Evropska unija dosegla podnebne cilje, ki si jih, ki si jih je zastavila. Kot ste dejali sami, pogosto pri teh projektih prihaja do časovnih zamud, stroški so višji kot predvideno in tako je pravzaprav težko zagotoviti za obnovljive vere energije, da so stroškovno učinkoviti. Lahko torej dodate še kaj, kako pomagati vsaki posamezni državi članici, da izpolni zastavljene cilje. Gospa Simpson. Ja, pomembno se je zavedati, da številni cilji še niso doseženi oziroma da zamujamo pri delu na tem. Obstajajo cilji za leto 2020 in tudi precejšnja možnost, da cilji za obnovljive vere energije do leta 2020 ne bodo izpolnjeni. Eden od razlogov je ta, da z izvajanjem zamujamo, drugi, da smo se pri ukrepih ušteli, da smo bili preveč pozitivni ampak z uredbo o upravljanju bomo imeli primerljive podatke za vsako državo članico posebej. Letno bomo torej prejemali poročila o tem, kaj se je izvedlo, potem pa bomo lahko tesno sodelovali z državami in jim pomagali, da bodo dosegle časovne roke. Bodo pa ta poročila na voljo tudi Evropskemu parlamentu. Poročilo o stanju energetske unije bo na voljo vsako leto oktobra. In takšno tesno spremljanje situacije bi moralo omogočiti oziroma preprečiti, da pri izvajanju pobud ne bo prišlo do zamud. Hvala lepa. Gospod Peter Lize, edini iz odbora Envi, ki se bo oglasil na današnjem zaslišanju. Hvala lepa, sam bi izpostavil podnebno neutralnost. Estonija je bila na vrhu proti in to je seveda imelo posledice v New Yorku. Evropska unija se tako ni mogla zares zavezati podnebni neutralnosti in mene zanima vaša osebna vloga pri tem. Predstavili ste stališče vaše vlade, ampak kakšno je bilo vaše osebno stališče pred vrhom junija? Uh, Govorili ste tudi o določenih analizah, ki jih mora upraviti vaša vlada. Ali to pomeni, da niste zaupali analizam eh, trenutnega energetskega komisarja Miguela Ariasa Kanjeteja? Že novembra je komisija izvedla analize in zanima me, ali v vaši vlogi kot ministrica tem analizam niste zaupali. Prav tako bi vas opomnil, da niste zares odgovorili vsega, Eh, na vprašanje Jerzija Buzeka v zvezi s hitrimi intervencijami, ko gre za plin. Hvala lepa, gospod Lize. Od eh, zadnjih parlamentarnih volitev letos marca v Estoniji sem bila poslanka v estonskem parlamentu, tako da junija nisem bila več ministrica, bila sem poslanka v estonskem parlamentu. Ampak kot sem razložila že prej, je bila Estonija zelo ambiciozna in zelo predana podnebnim načrtom. Pred dvema letoma, ko smo sprejeli naš dolgoročni akcijski načrt na področju podnebja, smo ocenili vse možnosti, kaj lahko storimo, koliko nas bo to stalo in sprejeli smo res zelo ambiciozen podnebni načrt. v tistem trenutku, leta 2017. V načrt je potrdil tudi naš parlament in v skladu eh, z našimi predpisi potrebujemo tudi odločitev parlamentu, da se to spremeni. Izdali smo deklaracijo, da bomo znižali toplogred, eh, emisije toplogrednih plinov za 80 odstotkov. Trenutna vlada je izvedla oceno, sedem ključnih ministrov sedi v podnebnem svetu pri nas in tam razpravljajo o možnosti podnebne neutralnosti prav ta teden. Vsaj kolikor sama vem, obstaja akcijski načrt, kako to doseči. Do decembra, ko bo Evropski svet o tem odločal, mislim, da bodo, vla, da bodo dosegli soglasje. To se mi zdi možno. In države članice seveda lahko imajo koristi od tega, če bo Evropska unija pri tem vprašanju prevzela vodilno vlogo. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje. Hvala za odgovor. Ampak s tem mi niste odgovorili na vprašanje, kakšno je bilo vaše osebno stališče. Niste bili ministrica, bili pa ste poslanka. Evropska komisija je podala predlog in svet in parlament bi se morala zavezati podnebni eh, neutralnosti že maja. Junija je bila Estonija še vedno proti. Ste vi podpirali podnebno neutralnost v svoji vlogi poslanke ali pa ste pripadali tisti večini, ki je menila, da se Estonija temu ne more zavezati? Gospa Simpson. Hvala nakolikor no, vem, tega vprašanja v Estonskem parlamentu nismo obravnavali na plenarni seji. S tem se je ukvarjal odbor za evropske zadeve. Estonija ni nasprotovala temu stališču, potrebovali smo več časa za izvedbo naših postopkov in eden od teh postopkov je bila ocena učinka, kaj vse storiti, da bomo podnebno neutralni do leta 2050. Če nas zdaj primerjate z drugimi državami, sem prepričana, da smo v prednosti, ker vemo, kaj moramo storiti. In eno od tega je, ko gre za Ko gre za skrilavec, obstaja regija v Estoniji, ki se sooča s precejšnjimi izzivi. In če želite še moje osebno stališče, sama podpiram podnebno neutralnost, to potrebujemo, če želimo ohraniti segrevanje do 1,5 stopinje Celzija. Naj zaključim. Ko sem bila poslanka v našem parlamentu, se o tem ni glasovalo. Hvala. Hvala lepa, gospa Kutahar je naslednja za skupino SND. Gospa Simpson. Saudske rafinerije so še enkrat pokazale, kako občutljiv je mednarodni trg in kako ranljiva je uh, varnost, če smo odvisni od distributerjev. Treba je zagotoviti energetsko neodvisnost, da smo manj odvisni od velikih proizvajalcev, zlasti recimo ruskih. Evropa opaža višje cene zaradi višanja cen po mednarodnem trgu. Ampak eh, ne bomo razrešili vseh težav, če bomo zmanjšali odvisnost od uvoza. Treba se osredotočiti tudi na druge vidike, zlasti, ko gre za krovni cilj oglične neutralnosti. Katere ukrepe boste predlagali v času svojega mandata, tako da boste zagotovili varnost oskrbe, ki bo kompatibilna z drugimi razsežnostmi, zlasti, ko gre za dekarbonizacijo energetskega sistema? Gospa Simpson. Hvala lepa. Drži. Evropa je res močno odvisna od uvoza energije. Uvažamo plin in nafto. In tako bo tudi ostalo v času prehodnega obdobja. Se pa treba zavedati, da je eno izmed naših načel naslednje. Naša energija mora prihajati, oziroma treba je zaščititi varnost naše oskrbe z energijo. In zato moramo diverzificirati tako vire energije, kot tudi poti energije. Zastavljali ste že vprašanje v zvezi z naložbami v infrastrukturo. In eh, kaj se bo zgodilo, če ne bo dovolj naložb v obnovljive vire energije? Ampak meni se zdi, da potrebujemo tudi naložbe v infrastrukturo za plin, tako za medsebojne povezave, kot tudi za plinske terminale. Tudi to je del eh, zagotavljanja varne oskrbe z energijo. če bi bile poti dobave recimo bolj skoncentrirane na Baltik in bi glavni dobavitelj dobil večji delež, to ne bi bilo več v skladu z našo energetsko politiko. Hvala. Dopolnilno vprašanje. Poleg zagotavljanja tega, da ne bomo odvisni od določenih verov, sem vas spraševala tudi po konkretnih ukrepih, ko gre za druge razsežnosti, recimo dekarbonizacija energetskega sistema. Zastavljam vam še enkrat enako vprašanje in ko gre za energetsko varnost, obstajajo tudi druge grožnje kot le odvisnost od dobave. Recimo kibernetska varnost omrežji, v katero bi lahko udrli ali pa odpornost infrastrukture, na podnebne spremembe. Katere bodo vaše pobude na tem področju, torej, ko gre za druge razsežnosti, poleg osnovnega dela vaše agende? In če, ko se bodo čez 20 let evropejci ozrli nazaj na vaše delo eh, komisarke za energijo, kakšna bo vaša zapuščina? Kaj bodo evropejci videli čez 20 let? Gospa Simpson.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 Če govorimo recimo o plinu, govorimo običajno o zemeljskem plinu. Vodik še ni konkurenčen, če ga primerjamo z drugimi viri energije. In če bi zdaj govorili o vodiku, ga 95 odstotkov dobimo iz zemeljskega plina, le 5 odstotkov ga pride iz obnovljivih virov. Raziskave na področju vodika bodo torej ena izmed eh, prioritet na področju raziskav. Prav tako potrebujemo več raziskav, ko gre za skladiščenje. Pri večjem delu obnovljivih virov energije potrebujemo tudi več inovativnih rešitev za skladiščenje in prevoz. No, prosim, da se osredotočite na zastavljanje vprašanj pri svojem prvem vprašanju, da jih takrat zastavite več, kajti če jih več zastavljate pri dopolnilnem vprašanju, je za komisarko težko na vse odgovoriti, oziroma kandidatko za komisarko težko odgovoriti na vse v eni minuti. Gospod Rope je naslednji govorec. Ačiū, gerbama pirmininkė, aš čia na esu. Gerbama paskirtas. Hvala lepa, tule sedim. spoštovana kandidatka za komisarko. Jedrska elektrarna se gradi na meji z Evropo v Belorusiji in to krši vse mednarodne konvencije. Belorusija ignorira stresne teste Evropske unije in njihove rezultate. Ti namreč kažejo na jasne težave pri zgradbi, pri izgradbi, Eh, zasnovi elektrarne. Belorusija se sicer sku, skuša upravljati z elektrarno, ampak pri tem prihaja do večjih težav. Kaj boste storili vi, da bi preprečili, da boste preprečili novo katastrofo, kot je bila tista v Černobilu, na evropski meji? Hvala lepa, gospa Simpson. Hvala, gospod Rope, za vaše vprašanje. Poznam proces gradnje jedrske elektrarne v Oslovecu in eh, da je to res eh, vprašanje, ki je blizu pri srcu Litvi, da je to pereče vprašanje o vaši prestolnici. Kaj se torej lahko stori, če tretje države gradijo jedrske elektrarne na mejah Evropske unije? Lahko jim pomagamo, lahko zagotovimo, da bodo elektrarne vzdrževali v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi. Lahko jim ponudimo tudi finančno pomoč tem obratom v tretjih državah, tako da se vsi postopki ustrezno izvedejo. Lahko pa seveda tudi ustrajamo. Da morajo to vrstne države upoštevati rezultate stresnih testov in jih vzeti resno. Nova jedrska elektrarna bo pričela delovati, ampak upoštevati bodo morali smernice, kako zagotoviti in izpolniti varnostne zahteve. V skladu z najvišjimi varnostnimi standardi. Evropska unija pa bo pomoč eh, nudila tudi Litvi. tako da boste ustrezno pripravljeni na morebitne izredne razmere. Uh, follow up. Dopolnilno vprašanje, gospod Rope. Ej, paču, <clears throat> Hvala za odgovor. Želel sem si česa malce bolj specifičnega, ampak eh, bo zadostovalo. Javna skrivnost je, da bo beloruska elektrarna zagotavljala energijo tudi za evropski trg. Litva je zelo blizu te elektrarne in povedali smo že, da ne bomo dovolili eh, pritoka energije iz te elektrarne, ker ne izpolnjuje varnostnih standardov. Kaj pa druge države članice, kaj pa druge sosednje države, vključno z vašo, z Estonijo, ali boste uvažali to poceni električno energijo ali ne. Boste v prihodnje izvedli kakšne korake, tako da bi Evropska komisija morda prepovedala uvoz električne energije, ki eh, se proizvaja v obratih, ki ne ustrezajo varnostnim standardom. Hvala, gospod Rope. Kot veste, Estonija in Litva sodelujeta pri takšnih politikah. In sama sem zelo dobro sodelovala z vašim ministrom. Vse naše države, Litva, Latvija, Estonija in Belorusija, se trudimo izvesti proces sinhronizacije, ki naj bi bil na voljo do leta 2025. In tako da sama na to pot gledam pozitivno. Kar pa zadeva čezmejno trgovino z elektriko, tu ne gre le za jedrske elektrarne. Gre tudi za toplarne, torej elektrarne, ki pridobivajo energijo iz premoga in ki so konkurenčne, če jih primerjamo z evropskimi elektrarnami. Tako da je res treba preučiti, kako to vrstna konkurenca vpliva na naš trg. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Borkija, itre ide. Najlepša hvala. Gotovo je, da si mora Evropska unija prizadevati za doseganje ciljev glede omlovljivih virov energije. Kot pravite, je zemljski plin še vedno zelo pomemben za vsakodnevno življenje naših državljanov. Še vedno nimamo nobene jasne zakonodaje glede integracije evropskih energetskih trgov. Države kot je Italija še vedno uvažajo veliko energije in so odvisne od tega uvoza zelo draga ovožena energija vpliva na življenski standard italijanov in na naša podjetja, ki ne morejo biti konkurenčna v primerjavi z drugimi evropskimi podjetji, ki imajo dostop do nacionalne cenovno dostopne energije. Kako boste zagotovili, da države članice ne bodo kršile pravil glede lojalne konkurence? Najlepša hvala, gospa Simpson. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Imamo sporazume na evropski ravni, glede tega, kako bomo odprli eh, naše trge za čezmejno dobavo energije. osveženo, čisti energiji nam kaže pot, kako odpraviti ovire na energetskem trgu. Vem, da obstaja veliko pričakovanj glede tega, kako bodo elementi, ki smo jih ugotovili na trgu elektrike, ponovljeni na trgu plina. Mi moramo tudi opolnomočiti naše potrošnike glede um, tega, da bodo imeli enake pravice kot potrošniki elektrike. Dopolnino vprašanje. Prehod na nizkooglično gospodarstvo bo prineslo veliko posledic v državah članicah. Bo komisija uvedla podporne inštrumente za države članice, ki jih bo prizadelil ta prehod, ali se bo sredotočila na posebna področja? Omenili ste, da bi morali ohraniti infrastrukturo za plin. Strinjam se s tem vidikom. Kako vi ocenjujete oceno Evropske investicijske banke, ki želi zaustaviti financiranje infrastrukture za plin do konca leta 2020? Se strinjate, da bo notranji trg plina še vedno vzdržen, čeprav ne bo več finančne pomoči iz Evropske investicijske banke? Gospa Simpson. Uvedli bomo kar precej projektov za infrastrukturo, ki jih bomo financirali iz inštrumenta za povezovanje Evrope. Nekatere teh projektov bo sofinancirala tudi Evropska investicijska banka. Upam, da bo njihova posilna politika v skladu z našo energetsko politiko. Vprašali ste, kaj lahko storimo za to, da bi preprečili socialne posledice energetskega prehoda. In če bomo prizadetim regijam pomagali, ko govorimo o plinu, potem se moramo zavedati tega, da je polovica našega gretja odvisnega od plina. Energetska učinkovitost je zelo pomembno orodje za znižanje stroškov za gospodinstva. Eden od investicijskih eh, ciljev bo obnova stavb, ne samo v nekaterih državah, ampak po vsej Evropski uniji, še posebej v večstanovanskih zgradbah. Tako bomo prihranili pri energiji in pri stroških. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Stegrud, Ikara. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa kandidatka za komisarko. Se opravičujem, prehrajena sem, upam, da me boste slišali. Sem nova izvoljena poslanka vendar pa sem bila prej zaposlena v zasebnem sektorju, v energetskem sektorju. Delala sem na področju energetskih investicij, analiz, ravnanju potrošnikov in tako dalje. ko berem vaša poslanica, potem vidite, da je eden naši, vaših ciljev, da evropejci dobijo dostop do cenovno dostopne, čiste in zanesljive energije. Ti cili so nasprotujoči med seboj in zelo težko dosegljivi. Veliko ste govorili o tem, zato vam bom zastavila drugačno vprašanje. Glede na to, da sem ženska, ki prihaja iz energetske industrije, sem prebrala v vaši poslanici, da je žensk samo 22 odstotkov na področju plina in nafte in 33 odstotkov pri obnovljivih virov. Zakaj je prišel do tega in zakaj vi menite, da je to problem? Gospa Simpson. Najlepša hvala. Samo čisto na kratko glede tega, da je težko doseči čisto cenovno stopno in varno energijo. Sama menim, da je to izvedljivo, kaj ti obnovljive energije z omljivih virov prihaja iz lokalnih virov. iz eh, nordijskih eh, vodnih hidroelektrarn dobivamo zelo čisto in varno energijo v kraju, kjer preživljam nekaj časa na leto. Še vloga žensk v energetskem sektorju. V vsakem sektorju mislim, da bi morali odpraviti ovire, če te obstajajo. V tradicionalnih energetskih sektorjih vidimo veliko razlik med ženskami in moškimi pri mnogih virih, mm, pri raziskavah in razvoju in inovacijah pa vidimo več žensk. To je še eden od razlogov, zakaj se moramo bolj osredotočiti na obnovljive vire energije. Še dopolnjeno vprašanje. Hvala. Če bi vsi imeli dostop do vodne energije, potem sploh ne bi imeli te razprave, vendar pa to pač ni tako. Zakaj vi menite, da je problem, da ni dovolj ženske v energetskem sektorju? Kaj bi se vam zdelo pravično, če je danes ostotek 22? Kakšen ostotek bi si vi želeli žensk v energetskem sektorju? Sama ne določam takšnih ciljev. Če govorimo o prihodnosti, potem menim, da je pomembno vedeti, koliko novih delovnih mest bomo ustvarili. Treba je pomisliti tudi, kakšna bodo ta delovna mesta v okviru ciljev podnebne neutralnosti, kajti ta delovna mesta bodo nova. In iz tega vidika menim, da bomo imeli delovna mesta v industriji, kot tudi v raziskavi in razvoju, in da so ta mesta primerna za oba spola. Ustvarili bomo takšna nova delovna mesta, če bo Evropska unija ostala vodilna na področju doseganja podnebne neutralnosti. In to bomo morali upoštevati. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kelly za e LS. Dobro jutro, gospa Simpson. In upam, da ste udobno nameščeni v vašem stolu. Prav imate, ko pravite, da Evropski parlament odigral pomembno vlogo za doseganje cilja 33 odstotkov obnovih virov energije. Kot poročevalec vem, kako zelo težko je bilo doseči dogovor glede tega cilja. Vem tudi, da bo do leta 2030 Estonija dosegla 42 odstotkov in tudi zeleni bodo verjetno zelo navdušeni nad tem. Eno strategij v tej direktivi je, da bomo dali lokalnim skupnostim možnost, da odločajo o svoji uporabi energiji in kako bodo prešli na nizko oglično energijo kaj boste vi storili za spodbujanje novih trgov, novih, uh, po, novih poslovnih modelov na lokalni ravni in kako boste spodbudili državljane in skupnosti, da upravljajo svojo lastno porabo energijo, da bodo prišli na obnovljive vire energije in da bodo največ dobili od energetskega prehoda. Hvala lepa, gospa Simpson. Najlepša hvala za to vprašanje. Del načrta je, da moramo poskrbeti za večjo udeležbo državljanov in jim omogočiti, da sami proizvedejo svoj vin energije. S tem smo znižali cene sončnih celic. Sedaj so sončne celice petkrat cenejše kot pred nekaj leti. V Estoniji, na primer, smo sprejeli zakon, s katerim omogočamo lahek dostop do mikroproizvajalcev energije. To imenujemo plug and play. in tako omogočamo dostop do trga za manjše proizvajalce sončne energije. To smo omogočili z operaterji za distribucijo energije. Najprej so bili zaskrbljeni, sedaj pa ta model zelo dobro deluje. Trg je odprt in to je mogoče samo tako odprt da imamo podatkovno vozišče, ki združuje proizvajalce s potrošniki. To je zelo dober in enostaven način za ponujanje svoje proizvodnje energije za mikroprezvajalce. To nam bo pomagalo pri doseganju ciljev na področju obnovljivih virov energije. Še dopolnilno vprašanje, najlepša hvala, gospa Simpson, za, zelo, za ta zelo zanimiv odgovor. Kaže, da ste zelo praktični in tudi zelo razumni. In zaradi tega ste verjetno slišali, da kritizira Evropsko unijo, da je tukaj preveč birokracije in preveč administracije kako boste zagotovili, da ne bo prevelikega upravnega bremena za podjetja in za mala in srednja velika podjetja in za to, da bomo spodbudili investicije. Najlepša hvala, gospa Simpson. Svežen čiste energije nam daje okvir. Sedaj pa bomo morali začeti z izvajanjem teh orodij, ki nam jih ta okvir ponuja za vse mikroproizvajalce bomo morali poskrbeti za priložnost, da ponudijo svojo energijo trgu. Imamo pa tudi druge vidike na področju energetske učinkovitosti, kjer se od novih zgradb zahteva, da so energetsko učinkovite vendar pa morajo tudi same poskrbeti za proizvodnjo porabljene energije. Torej, orodja imamo, države članice pa jih morajo izvajati in jih ponuditi vsem deležnikom in omogočiti dostop do njih. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Pekarinen iz skupine Renew. govoril bom finsko. Gospa predsedujoča, gospe kandidatki za komisarko, želim zaželeti čim več uspeha. Veliko pričakovanj imam od vas na vašem novem položaju. Še sedaj pa še vprašanje o energetski učinkovitosti. Če želimo doseči cilj 40-odstotnega znižanja emisij do leta 2030, potem vidite, da to je zelo oddaljeno od 50-55 odstotkov. Na kaj se boste osredotočili pri prihodnih ukrepih? Na trgovanje z emisijami ali na področju čiste energije? Kaj vi menite o odkupu energije? To je za nas zelo pomembno na finskem, ko gre za obnovljive vire energije. In uh, veselila sem že, da bom tudi sama lahko govorila estonsko, vendar pa kaže, da nobeden estoncev ne bo zastavil nobenega vprašanja. Govorila bom vseeno angliško. Zastavili ste nam vprašanje, kako bi lahko dosegli višji odstotek znižanja emisij. Energetski sektor mora tukaj odigrati zelo pomembno vlogo. 75 odstotkov emisij toplogrednih plinov prihaja iz energetskega sektorja. Vendar pa morajo prispevati tudi drugi sektori. Za komisijo bo to stalnica Tudi v strukturi komisije je, je to razvidno. Imamo izvršnega direktorja, podpredsednika Franca Timmermansa, ki je pristojen za zeleni dogovor, potem pa imamo komisarje za transport, okolje, razvoj podeželja in zdravje, ki bodo sodelovali z njim. Vse to kaže na to, da si bomo skupaj prizadevali za doseganje tega cilja podpredsednik Timmermans bo tudi pobliže pregledal obstoječ sistem ETS. Imamo sektore, ki jih ta sistem ne pokriva, kot je naprimer transportni sektor. Sama menim, da s pametno integracijo lahko dosežemo tesno sodelovanje med različnimi sektorji in zmanjšati oglični odtis za sektorje kot so transport, industrija, stavbeni sektor, gretje in hlajenje. Še dopolnilno vprašanje. zajemanje oglika in tehnologije za zajemanje oglika niso dosegle takšnega razmaha, kot smo napredovali. Ena od možnosti je razogličenje oglika, kar pomeni izdelava sintetičnega goriva iz CO2 z uporabo elektrike. Skladiščenje elektrike je zelo zapleteno, če pa bi imeli takšno proizvodnjo, bi lahko spremenili CO2 v metan in na takšen način skladiščili oglik. Bi vi podprli takšne drzne projekte za razogličenje? Hvala lepa, gospod Pekarinem. Zelo sem zadovoljna, da ste omenili vprašanje zajemanja in skladiščenja oglika. To bo zagotovo zelo pomemben tehnološki mehanizem za doseganje oglične neutralnosti do leta 2050. V tem trenutku v Evropski uniji nimamo nobenega takšnega projekta. Imamo pa veliko drugih obsežnih projektov na tem področju. Takšen projekt se izvaja v pristanišču v Rotterdamu, kjer želijo uvesti zajemanje oglika na morju. Če bo ta projekt dobil finančna sredstva, bo ta projekt pripravljen do leta 2030. Razlog za to, da takšnih projektov še nimamo, je, da nismo poskrbeli za javno osveščanje, zato obstaja kar precej dvoma glede skladiščenja oglika. In to seveda vpliva na spreminjanje naših ciljev. Najlepša hvala sedaj pa gospod Korav za samostojne poslance. Good morning, Madam Simpson. Lep pozdrav, gospa Simpson. Kot kandidatka za komisarko za energijo se soočate z zelo velikimi izzivi. Naprimer, imamo tovarne, ki proizvedejo 14 odstotkov emisij. CO2, -ja, stavbe poskrbijo za 25 odstotkov, vi ste prej govorili o obnovi stavb in da ta obnova poteka prepočasi. Boste pripravili nov sklop spodbud in sankcij in kako uvesti krožno gospodarstvo v stavbno obnovo. državljani bi po tem novem modelu postali tudi udeleženci, proizvajalci in porabniki. Kako boste storili, da bodo takšne pobude tudi izvajane v praksi na pravilen način? Najlepša hvala. Zastavili ste mi celo vrsto vprašanj. Naj začnem od začetka. Ogrevanje mest, To je eden največjih ovir. Tukaj moramo uvesti več novosti. Združiti moramo proizvodno elektrike z gretjem, tako bi zagotovili 10 odstotkov proizvedene elektrike. še uporaba biogoriv, pametna integracija sektorjev. Potrebujemo inovacije glede toplotnih črpalk in tako dalje. Največji delež ciljev pa bomo dosegli z obnovo stav. 25 odstotkov zgradb je neočinkovitih. Če si pogledate stavbe, ki so bile zgrajene v 80-ih letih in jih primerjate z današnjimi, vidite, da porabijo dvakrat več energije kot eh, nove stavbe. prihranek je očiten. Istočasno pa potrebujemo sredstva za prenovo zgradb na hitrejši način. Kaj lahko storimo? Najprej lahko poskrbimo za izmenjavo najboljših praks. V nekaterih državah so iznajdli zelo pameten način za to, da pritegnijo zasebne naložbenike. To bi lahko bilo koristno tudi za druge države. Še dopolnjeno vprašanje, gospod Korav. Seveda razumem, da sem vam zastavil veliko vprašanj. Rad bi vam zastavil dopolnilno vprašanje v zvezi z drugi, drugim vprašanjem, še posebej, ko gre za energetske skupnosti. Ko govorim o demokratizaciji energetskega sektorja, predvsem mislim um, na to, da moramo državljane vključiti v proizvodnjo in da ne govorimo samo o prehodu največjih proizvajalcev. Boste uvedli ukrepe za to, da bi lahko poskrbeli za to demokratizacijo proizvodnje energije. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Direktiva o obnovljivih virih že ponuja takšna orodja Na podlagi te direktive potrošniki lahko postanejo proizvajalci, lahko proizvedejo energijo, jo trošijo, jo shranijo in tudi prodajo. Velik del prebivalcev živi v večstanovanskih zgradbah. Zato takšna mikroproizvodnja samih potrošnikov, predstavlja dober način za doseganje naših podnebnih ciljev. Pomembno je tudi, da dokažemo, da imajo potrošniki lahko tudi koristi od prehoda. Uporabiti pa moramo tudi nove iznajdbe, inovacije. kot so sončne eh, celice, ki so v ploščica, ploščicah, ki lahko poskrbijo za proizvodno energijo. Še gospod Gonzales Casares za SD. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, da ste omenili tudi Galicijo. Sedaj pa bom nadaljeval v španščini. Naš cilj za medsebojno povezovanje je Eh, se vrti okrog 15 odstotkov do leta 2030, torej da bi povezali regije med seboj na Iberskem polotoku, pa imamo povezanost s preostalo Evropo, ki dosega 2 odstotka. Če imamo 15 odstotni cilj, nekje pa se nahajamo pri 2,8 odstotka, potem vidite, da je ta cilj zelo težko dosegljiv kakšne ukrepe boste predlagali, da bomo dosegli 15 odstotkov do leta 2030 v Evropski uniji? Po drugi strani bi vas rad vprašal v zvezi s predlogi glede plina. In vaši odgovori niso najbolj jasni. So predlogi v zvezi z utekačinjem zemljskim plinom v skladu s pariškim sporazumom. Najlepša hvala, gospod Gonzales Casares. Zastavili ste vprašanje o medsebojni povezanosti. Desetodstotni cilj je bil že preložen, sedaj je določen za leto 2020. cilj smo potem dvignili na 15 odstotkov in ta cilj moramo doseči do leta 2030. Kaj lahko storimo? Lahko spodbudimo originalno sodelovanje, financiramo lahko manjkajoče vezi. Tako bomo Iberski polotok povezali s preostalo Evropo preko biskajske povezave. Vi seveda potrebujete to povezavo. Imamo namreč regije, ki niso v centralni Evropi in te regije potrebujejo takšne povezave za svoj energetski trg, še posebej električni trg. Mislim pa, da je ta biskajska povezava zelo dobro izhodišče. In še vprašanje glede vtekočinjenega zemljskega plina in če bo to koristno za doseganje naših dolgoročnih ciljev, za doseganje podnebne neutralnosti. Če želimo doseči podnebno neutralnost, si moramo bolj prizadevati za večjo uporabo vodika, uporabo nizkoogličnih plinov, bioplina in če želimo vzpostaviti plinsko omrežje, potem moramo upoštevati, da moramo to doseči na odporen način do leta 2030 in to pomeni, da moramo veliko vlagati v raziskave na področju vodika. Najlepša hvala še dopolnino vprašanje. Najlepša hvala za vaše odgovore. Če nadaljujemo z eh, medsebojno povezanostjo, vam bom zastavil bolj konkretno vprašanje. Soočamo se s težavami, da bi resnično vzpostavili te povezave. Imamo pa države, ki ne želijo uložiti v to povezanost bo komisija sprejela ukrepe in sankcije glede držav članic, ki ovirajo napredek na področju povezanosti. Gospa Simpson, seveda. O teh ciljih se pogajamo na evropski ravni in ti cilji veljajo za vse države članice. Ne samo, ko gre za 15 odstotkov do leta 2030, ampak tudi ko gre za del medsebojne povezljivosti in povezanosti, ko gre za integriran trg. Če imamo uredbo na evropski ravni, to pomeni, da morajo vse države članice doseči te cilje. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Vajs iz ELS. Uh, no, tak for dine svar. Hvala lepa in čestitke za vaše imenovanje. Tu sem, tu sem, tik pred vami. Rada bi vam postavila vprašanje v zvezi s eh, stavbami, ki so bolj energetsko učinkovite. Eh, če sem prav razumela iz vašega odgovora gospodu Kelju, imamo na voljo vsa orodja, gre samo za to, da jih uporabimo v državah članicah v um, pismo o, nameru, o nameri. Uh, eh, ste bili naprošeni, uh, da uh, uresničite uh, smernice o energetske učinkovitosti uh, in da se uh, izpolnijo te uh, zahteve za energetsko učinkovitost eh, novih stavb, da morajo biti do leta 2050 vse eh, stavbe energetsko učinkovite. In, ampak zaenkrat imamo uh, ta odstotek obnovljenih stavb samo 1,5 odstotkov. Kako nameravate to uh, zagotoviti? Kako nameravate zagotoviti, da uh, bo ta kriterij upoštevan? Hvala lepa, gospod Simpson. Hvala torej prvo urodje, ki ga lahko uporabim za uh, spremljanje energetske učinkovitosti, je, um, so nacionalni uh, uh, energetski podnebni uh, akcijski načrti tako da si lahko pogledamo, kakšni so dejanski cilji za vsako pozamezno državo članico do konca tega leta. Vem, da eh, nas skrbi, da ne bodo vse države izpolnile eh, teh eh, kriterijev oziroma dosegle teh ciljev, ampak imamo na voljo vseeno še tri mesece in. Ehm, države članice tudi čakajo na informacije o tem, kakšno finančno pomoč lahko pričakujejo imamo več različnih načinov, kako lahko eh, te eh, akcije podpremo, imamo različna sredstva in za vse eh, energetske naložbe bo zlasti pomemben instrument za povezovanje Evrope. Istočasno pa moramo tudi imeti v vsega, mislih, da za renovacije pa eh, potrebujemo zlasti zasebna sredstva iz zasebnega sektorja in na lokalni ravni potrebujemo zakonodajo, ki omogoča tudi stanovanskim skupnostim, eh, da takšna posojila lahko najamejo. Zlasti v večstanovanskih stavbah, kjer uh, lahko um, obstajajo pravne ovire za to. Po eni strani eh, tesno sodelovanje med državami članicami, po drugi strani mm, posojila, ki so na voljo. To so še dodatni instrumenti, eh, ki so na voljo. Hvala lepa. Stavbe, ki so najmanj energetsko učinkovito, eh, so pogosto eh, stavbe, v katerih eh, živijo ljudje, ki imajo najnižje dohodke. In eh, zanima me, kako nameravate te stavbe obnoviti, istočasno pa omogočiti, da bodo ljudje, ki imajo nizke dohodke, imeli prav tako dostop do dostojanstvenih bivališč. Ja, eh, dejansko eh, sem rekla, da bomo obnovili stavbe, ki so energetsko neučinkovite. Za nekatere te stavbe velja, da eh, naprimer po zimi so temperature neustrezne, zato ker so te stavbe energetsko neučinkovite, zato so tudi računi za ogrevanje veliko višji, kot bi morali biti. Vem, da eh, nekatere države članice so že pripravile nacionalne načrte, ki eh, vključujejo tudi naložbe v obnove eh, socialnih stanovanj oziroma stavb. Imamo namreč najemnike, ki jih te cene najbolj prizadanejo in to je ena od praks, ki jo prav tako lahko preštudiramo po obnovi pa eh, se bodo znižali eh, stroški za ogrevanje. In eh, to bo tudi prednost. Naslednji govorec je gospa Rego. Hvala lepa. Zelo me skrbi uh, situacija podnebne urgence um, in um, nimam občutka, da nameravate glede tega narediti uh, zelo uh, veliko. Imamo uh, podjetja, ki so si razdelile trg, ki so nam usilila svoje modele in posledice so jasne, uh, podnebne uh, spremembe. Um, pomankanje kakršnega koli demokratičnega nadzora nad energetskimi trgi, popolnoma odsotnost eh, preglednosti eh, in eh, vsi tu zagovarjajo samo interese teh podjetij. To ne bo rešilo podnebne krize, kajti tu gre zopet za prehod multinacionalk na druge vire energije, s čimer želijo svoje posle rešiti ali uh, ste pripravljeni resnično spremeniti energetski model v Evropi v uh, model, ki bo uh, socialno vključujoč in vzdržen. Gospa Simpson, hvala lepa za vprašanje. Ja, in potrjujem, da je ta komisija zelo zavezana podnebnim uh, ciljem in to ne samo na moji ravni, jaz sem odgovorna uh, za uh, energijo, ampak eh, to je uh, tudi uh, zaveza izvoljene predsednice, to je uh, krovna prednostna naloga, to bo glavna odgovornost uh, za podpredsednika Franca Timmermansa. Imeli bomo uh, jasen akcijski načrt, eh, jasen zakon o podnebju, ampak kot komisarka odgovorna za energijo, pa bom odgovorna tudi za to, da bomo, eh, kljub temu, da bomo vse te cilje izpolnili, da bomo še vedno eh, zagotovili energetsko varnost in zagotovili dostopne cene in tudi eh, naši industriji moramo zagotoviti, da bo lahko ostala konkurenčna glede na ostale regije v svetu. Moja odgovornost pa bo tudi ta, eh, da bomo vzpostavili eh, energetske dialoge, moramo tudi spodbujati naše partnerje, zato da tudi oni opravijo svoj del. To so mm, orodja, ki jih imam na voljo lahko uh, sodelujem z državami članicami, lahko jih motiviram, da zvišajo svoje cilje. Lahko sodelujem z komisarjem odgovornim za uh, financiranje, lahko mu pojasnim, da je uh, sedaj najpomembnejše financiranje treba nameniti energetski učinkovitosti, pa tudi raziskavam in inovacijam. Uh, in k temu se lahko zavežem. Ampak glavni cilj pa je, da do leta 2050 bo Evropa glavni, glavna uh, okoljsko neutralna oziroma podnebno neutralna celina. Še dopolnilno vprašanje. Ja, prišlo je do nekega protislovja pri tem, kar ste povedali. Bom uh, bolj. Uh, uh, precizna. Imamo uh, jasno povezavo med uh, eh, energetskim podnebnimi spremembami in pa um, sedanjim gospodarskim uh, uh, modelom in eh, ta gospodarski model je vodil eh, multinacionalna podjetja, da je eh, prevzela ogromna tveganja za prihodnost našega planeta. Potrebujemo učinkovitost, demokratični nadzor, omejitev potrošnje. Zanima me, na kateri strani ste, ali ste na strani vseh teh multinacionalk, ali ste na strani tistih, tistih, ki si prizadevamo za to, da bo naš planet obstal za prihodne generacije. Gospa Simpson. Potrošniki energije bojo v osrčju naše energetske politike. To je moja naloga. Moja naloga je, da ponudim dostopno energijo po dostopnih cenah in to z diversifikacijo naših verov. S politiko, ki bo omogočala transparentnost vseh energetskih eh, omrežij in pa z investicijami ki nam bodo omogočili eh, posodabljanje eh, naših eh, omrežij in izgradnjo povezav med njimi. In vsi bomo imeli od tega korist, če bomo tesneje sodelovali tako na regionalni ravni, pa tudi na ravni notranjega trga. Večji notranji trg bo prinesel bolj konkurenčne cene za potrošnike. lahko dosežemo te cilje, če nas javnost pri tem podpre, trenutno nas podpira. In, uh, javnost nas bo še naprej podpirala, če bodo te politike spremljale konkurenčne cene. Uh, hvala lepa, gospa Griffin. Uh, Prejšnji eh, teden eh, smo eh, prvič v evropski zakonodaji zaščitili energetske potrošnike tako, da se lahko borimo proti energetski revščini. Z drugimi besedami ljudje se ne, ne morejo biti v situaciji, ko se odločajo med tem, ali bodo jedli ali se bodo ogrevali in to, kar predlagajo države članice, ni eh, dovolj. Kako eh, nameravate izboljšati MCPE eh, in kako nameravate izboljšati um, vključevanje deležnikov v te postopke? Kako nameravate izboljšati uh, izmenjavo dobrih praks med državami članicami, zato da lahko zagotovimo najvišji standard ambicij in da so ljudje eh, tisti, eh, ki so v eh, ospredju pri tej energetski politiki, zlasti tisti, ki so najrevnejši. Hvala. Lahko vam zagotovim, da poročilo, ki je bilo prepravljeno v preteklem mandatu, je eh, zelo dober primer tega, kaj lahko pričakujemo od naših držav članic in regij. To bo tudi eh, del eh, nacionalnih držav energetskih podnebnih eh, načrtov, kaj bomo naredili s tistimi ljudmi, ki ne bodo mogli plačati svojih stroškov ogrevanja ali ohlajevanja oziroma ki ne bodo mogli plačati svojih eh, računov za elektriko. Trenutno imamo samo um, poročila, ki so še v pripravi, bomo videli, kakšna bo končna oblika teh, eh, teh načrtov in tudi videli bomo, kakšno bo končno letno poročilo. Vsaka država članica opredeli na svoj način eh, svoje energetske potrebe. In mislim, da eh, nam bo opazovalnica porabe, elektri, po, porabe energetskih verov tudi pomagala pri uh, bolj natančni opredelitvi, uh, s katero bomo lahko to, o tej temi uh, govorili na podoben način povsod po Evropski uniji. Še dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, veseli me, da bomo končno dobili definicijo energetske revščine, ampak zanima me, kako nameravate izboljšati te osnutke načrtov kajti uh, zaenkrat so ti popolnoma neustrezni uh, in kako nameravate vključiti tudi uh, podnebne deležnike v izboljšanje teh uh, načrtov. Na to pa imam še politično vprašanje. Prepričana sem, da uh, energija je osnovna uh, socialna pravica in kot kandidatka za komisarja za energijo za 500 milijonov evropskih uh, državljanov, kaj, v kaj vi verjamete? Gospa Simpson? Ja, se strinjam. energija predstavlja socialno vključevanje. In zato je to zelo potrebna storitev. Istočasno pa, ko govorimo o energetski revščini, ne govorimo o, samo o energetskih virih, govorimo tudi o tarivah, o davkih, eh, o pristojbinah in tako dalje. In vse to moramo obravnavati. Vprašali ste, kaj lahko konkretno naredimo za te ljudi, ki so v težavah, eh, ki ne morejo plačati svojih eh, stroškov ogrevanja. Lahko jim ponudi, ponujamo bolj učinkoviti način ogrevanja. Tega ne bomo naredili povsod eh, jutri, ampak imamo tehnologije, s katerimi lahko znižamo stroške ogrevanja. In obnavljanje uh, stavb tudi igra pomembno vlogo. Hvala. Hvala. Gospa Pavlus z vrzelenih je naslednja. Hvala, predsedujoča, hvala, gospa Simpson, da ste tu danes z nami. Bom nadaljevala v nemščini. Ugotovili smo, da Na poti v energetski preobrat ne potrebujemo toliko plinske infrastrukture, kot smo si mislili. Zato sem vesela, ker ste zapisali, da mora efficiency first, učinkovitost na prvem mestu veljati tudi za energetsko infrastrukturo. In zanima me, eh, ker se scenariji na področju plina precenjujejo, ali boste zagotovili, da bodo naložbe Evropske investicijske banke oziroma ko gre za projekte skupnega interesa, da se boste tudi tam jasno držali načela uh, učinkovitost na prvem mestu. Da to ne bodo zapadla neuspešna sredstva, temveč da bomo res ulagali eh, v čist podnebno neutralen svet. Tako da me res zanima, kako načrtujete upoštevati načelo učinkovitost na prvem mestu. Madam Simpson. Thank you for question and, um... Hvala lepa za vprašanje. Glede naložb iz različnih eh, verov, med temi veri bomo imeli uh, Evropsko investicijsko banko, bodočo Evropsko podnebno banko. In te naložbe morajo biti povezane z našimi podnebnimi cilji. Jasno je, da je naš cilj podnebna neutralnost in zato bomo dali prednost tistim uh, projektom, ki se bodo osredotočali na energetsko učinkovitost, eh, na um, obnovljive vire energije in na zeleno energijo. Potrebovali bomo tudi boljše povezave in zato bomo še naprej vlagali tudi v omrežja. Če govorimo o eh, financiranju instrumenta za, po, za povezovanje Evrope, pa vidimo, da v primerjavi z pred nekaj leti uh, bomo imeli vedno manj plinskih eh, projektov, vedno več eh, projektov eh, povezanih z obnovljivimi viri energije. To je mm, jasen trend. In mislim, da bo ta komisija zagotovila bo zagotovila to eh, četrti krok projektov skupnega interesa. Eh. Hvala lepa. Omenili ste podnebno banko in tudi podnebne cilje. In eh, vseeno bi zastavila vprašanje v zvezi s strategijo za metan. Za metan se ocenjuje, da emisije toplogrednih plinov uh, iz metana predstavljajo 15 do 20 odstotkov in da je potencial metana 85 krat višji kot pri CO2, to, eh, ko gre za segrevanje ozračja. Pravite, da potrebujemo več učinkovitosti, več diverzifikacije energentov in zanima me, kakšna bo vaša strategija preprečiti uhajanje metana, da se ne bodo naši podnebni cili pravzaprav spodkopali zaradi tega? Kaj nameravate storiti v zvezi s tem? Madame Simpson. Spa Simpson. Ja, res je, da uhajanje metana je problem tu v Evropi. Smo celo v slabšem položaju kot naši glavni partneri in lahko se učimo iz njihovih izkušenj. Predvidevamo pobudo na področju metana in uh, uhajanja metana in poslanke in poslanci Evropskega parlamenta bodo zelo tesno povezani s tem delom pri tej strategiji. Hvala. Hvala lepa, gospod Čeh iz Renew. Hvala. Eh, gospa von der Leyen je uh, želela eh, geopolitično uh, komisijo in uh, Eh, težko si predstavljamo sektor, ki bi bolj uh, geopolitičen. Veseli me, da ste vi uh, tista, ki ste imenovana uh, za ta portfolij, kajti vem, da uh, verjamete v to, da uh, mora biti Evropa močnejša, bolj uh, zelena, bolj vzdržna. Ampak uh, te cilje moramo najti tudi v nacionalnih akcijskih načrtih. Ampak nekateri, nekatere uh, vlade, uh, ki imajo zelo visoke emisije, skrbi, da bo to breme preveliko in to predstavlja tveganje, da bo zopet prišlo do razkola med eh, vzhodno in zahodno Evropo. Eh, vesela sem bila, ko sem slišala, da je eh, Estonija podprla ehm, doseganje teh okoljskih ciljev in zanima me, kako vi nameravate spodbujati tiste države, ki eh, še niso eh, tako eh, napredovale pri tem, da to storijo. Hvala, Katalin, za te dobre novice. Nisem vedela tega. To je odgovor na prejšnje vprašanje in res me to veseli. Glede nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, ja, vidimo, da različne države članice se zavezujejo na različnih eh, ravneh in to je tudi zato, ker izhodišča niso eh, enaka. Vsaka država ima različno energetsko mešanico, nekatere države so zelo odvisne od fosilnih goriv to je povezano z njihovo lokalno industrijo, pa tudi z družbeno varnostjo in z njimi povezanimi vprašanji. Vemo, da je treba tem državam ponuditi posebno pomoč, ker smo praktično na koncu tega zaslišanja. Naj še enkrat uh, omenim uh, ta uh, sklad za pravičen prehod. Uh, vem, da člani odbora. Uh, uh, Veste, zakaj smo to ustanovili. Ja, to je šlo za tiste države, ki so bolj odvisne od premoga in na ta način jim bomo lahko pomagali, da bodo. Um, prešli na druge uh, energetske vere, da ne bodo več tako odvisni od fosilnih uh, goriv. V teh regijah bo prišlo do um, družbenih učinkov, zato potrebujemo uh, strategije za posamezne države in ko se pogajamo z državami članicami glede njihovih uh, ciljev in ko bomo to počeli v prihodnih treh mesecih, bomo morali tudi to upoštevati. Naš cilj je, da se eh, zagotovi eh, cilje, ki bodo tako ambiciozni, kot je to sploh mogoče. Zelo eh, koristno bi bilo, če bi spodbudili države članice, zlasti tiste z um, regijami, ki uh, imajo nizke dohodke. Uh, veselim se eh, vaših eh, predlogov. Na to pa bi eh, še se navezala na vprašanja kolegov v zvezi z stanovanskim sektorjem in pa prometnim sektorjem in emisijami v teh sektorjih. To je problem v vzhodni in srednji Evropi. Ta infrastruktura, tako stanovanska kot prometna, ni v primerjavi z Zahodno Evropo tako energetsko učinkovita in zato mislim, da bi bilo treba Eh, zelo eh, dobro, eh, tesno sodelovati s komisarko Ferreira, ki je odgovorna za regionalni portfolio in pa tudi z prihodnim komisarjem za promet. Zanima me, kakšne načrte imate za prihodnost na tem področju. Gospa Simpson. Hvala. Ja, mislim, da zelo dobro delam v ekipi in sama se veselim eh, sodelovanja ne samo s komisarji, temveč eh, tudi z parlamentom in z državami članicami. Brez takšnega sodelovanja ne bomo dosegli naših ciljev. Prejšnja komisija, v prejšnji komisiji je bil gospod Kanjete odgovoren za eh, ta sektor in eh, sama bom eh, tesno sodelovala z eh, Francem Timmermansom, ki je, bo prav tako odgovoren za podnebje in skupaj z njim si bo prizadevala za zagotavljanje nižjih emisij in to v širših sektorjih. Obstajajo zelo, zelo veliko možnosti integracije na področju um, na stanovanskem sektorju, v prometnem sektorju, pa tudi v industriji. In to je tudi del naše prihodne strukture komisije, da bomo vsi delali skupaj in sledili tej krovni temi. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji govorec. Gospa Spiraki Eles. Hvala, predsedujoča. Gospa eh, kandidatka za komisarko, tu sem. Glede na to, da sem zadnja, ki bom postavila vprašanje, bi rada ustrajala pri več podrobnostih glede dveh uh, uh, vprašanj in sicer gre za uh, ta uh, sklad za pravično tranzicijo, uh, kdaj bo ustanovljen, kakšna bodo sredstva in uh, kako in kdaj bodo uh, te regije, ki so odvisne od premoga, lahko to koristila. Na to. Ursula von der Leyen pravi, da komisija namerava uvesti davek, s katerim katerim uh, uh, želi um, eh, zmanjšati um, uh, oglični otis in zanima me, če nam lahko date tudi glede tega več podrobnosti. Hvala za vprašanje. Ja, prvo vprašanje se nanaša na ta sklad o zapravični prehod. Ta sklad sem tudi omenila v uh, um, pismo o nameri, ampak komisar, ki bo, komisarka, ki bo pripravila natančen načrt, bo komisarka Ferreira. Kar se mene tiče, bo ta uh, sklad temeljil na, uh, na potrebi teh uh, uh premogovnih regij, ki so v postopku tranzicije, in pa tudi majhnim otokom, ki uh, niso povezani s celino. To bi moralo pomagati v vsaki regiji, da bo bolje pripravljena na ta prehod. Prehod iz fosilnih goril, eh, goril na obnovljive vire energije obseg sredstev eh, tega sklada je še vedno predmet pogajanj. To bo del prihodnjega večletnega finančnega načrta. To je pobuda, ki bo pripravljena v prvih tednih eh, mandata prihodne komisije in lahko vam eh, napovem, da do konca novembra že boste imeli konkretne odgovore. Naredila bom, kar je v moji moči, da bo ta eh, obseg sredstev dovolj eh, pomemben, da bo učinkovit. Na to, glede eh, davka. Davka na oblik. Tudi to je vprašanje več komisarjev. Torej, tudi sama bom pri tem vključena in bom pa edina. Ne morem pa vam povedati več žal na to temo. Gospa Spiraki, še dopolnilno vprašanje. Ja, to je moje dopolnilno vprašanje. Res bi želela več podrobnosti glede implementacije uh, tega mehanizma uh, o um, menjih prilagoditvah komisarka um, oziroma ni bila eh, pripravljena na to odgovoriti. Zanima me, ali imate res konkretne, eh, konkretne rešitve ali je to samo nekaj, o čemer govorite tako. To eh, bo nadomestilo sedanji mehanizem in to mora biti boljši mehanizem kot ta, ki sedaj ureja uhajanje ugljika to ni končni načrt. Imamo veliko mm, idej, imamo tudi prispevke različnih držav članic, ki imajo konkretne težave z um, nelojalno konkurenco. Ampak, če govorimo o takšnem davku, mora biti leta, eh, tudi eh, kompatibilen z obstoječimi pravili. To ne more biti eh, del omejitev mednarodnega trgovanja. Vem, da lahko takšen davek uvedemo tudi regionalno in na, na panožni osnovi. Vem, da so, je prišlo tudi do primerov, ko so bile zaprte določene elektrarne Eh, vem, da se uvaža tudi elektriko iz eh, držav, ki ne spoštujejo teh eh, pravil v zvezi CO2. In to je jasen primer nelojalne konkurence, naprimer med Španijo in Marokom. To so panožna vprašanja, o katerih se moramo tudi pogajati in ki jih moramo analizirati. Dobro, hvala lepa. S tem zaključujemo krok vprašanj. Sedaj pa ima gospa Simpson možnost, eh, da v petih minutah eh, še poda sklepne, sklepno izjavo. Ko boste pripravljeni, boste imeli besedo. Sem že pripravljena. Spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gledalci, ki nas spremljate prek spleta, hvala za zelo pomembno zaslišanje, vsaj za me. Vse skupaj je bilo zelo intenzivno, ampak upam, da sem uspela jasno odgovarjati na številne izmed vaših vprašanj. Upam, da sem uspela izraziti tudi moje pomisleke in skrbi. Zavezana sem sodelovanju med komisijo in Evropskim parlamentom. Današnji dialog zame ne bo edini, to bo izhodišče za trdno in nenehno sodelovanje. Če bom seveda imenovana za komisarko. Veselim se že sodelovanja z vami in uh, sestanki z vami bodo ključni del opravljanja moje funkcije. Estonija je predsedovala leta 2017 in kot komisarka, ki bom pristojna za precejšen del evropske zakonodaje, bom zagotovila, da bodo evropski poslanci obveščeni vsem in da se bomo z vami tudi vedno ustrezno posvetovali. Današnje zaslišanje znova potrjuje, da je parlament velik zaveznik, eh, sploh pri spodbujanju evropskega zelenega dogovora in pomemben partner pri sooblikovanju evropske prihodnosti. Prisluhnili ste mojim zamislim in ciljem za prihodnost v moji uvodni izjavi. O tem sem tudi odgovarjala, ko sem se lotevala vaših vprašanj, ampak naj povdarim samo še par točk. Jasno je, da vas vse skrbi naše podnebje. Če ne bomo izvedli konkretnih korakov zdaj, nas ne čaka svetla prihodnost in ukrepati je treba zdaj. Nova predsednica komisije je zato izpostavila Evropski zeleni dogovor kot eno izmed glavnih prioritet nove komisije. Zdi se mi očitno, da bo energetska politika ključna pri zagotavljanju teh prioritet, saj je 75 odstotkov izpustov CO2 povezanih z energijo. Energetska unija bo še vedno ostajala trdna podlaga za zeleni dogovor, zagotavljali bomo, da se bodo ambicije dosegle do leta 2030 in pozneje. Učinkovito izvajanje obstoječe zakonodaje, zlasti svežnja za čisto energijo, bo ključnega pomena. Eh, ko bomo zmanjševali emisije. Prav tako bi rada povdarila, da bom ohranjala ravnovesje eh, vseh vidikov, ko bom delala na energetski uniji. S tem smo zagotovili Eh, pot za trajnostno, za čisto in cenovno dostopno energijo za naše državljane. Tu je tudi edinstven zakonodajni okvir za energijo in upravljanje s podnebjem, na čemer je treba zgraditi tudi naše prihodnje ukrepe. Pri svojih ukrepih se bom sredotočala na energetsko učinkovitost, to bo prvo načelo. Poleg tega pa še, da se pospeši uvajanje čiste energije v vseh sektorjih gospodarstva. Spodbujala bom sistem, ki bo temeljil predvsem na obnovljivih virih energije mm, in uh, ustrezno upoštevanje različnih sektorjev. Mednarodno sodelovanje je tudi ključnega pomena, če želimo doseči naše ambicije. Veliko izmed vas je tudi povdarilo pomen tehnološkega napredka in sama sem osredotočila tudi na to pri prehodu ne gre le za sklop pravil ali zakonodajni okvir. Evropa ne more postati podnebno neutralna do leta 2050, če ne bomo bistveno napredovali na področju raziskav in razvoja. To je tudi način, kako okrepiti naš industrijski potencial. Veliko izmed vas je omenilo boj proti energetski revščini in nikakor ne moremo sprejeti, da se milijoni evropejcev trudijo oziroma komaj plačujejo položnice za električno energijo. Gre tudi za vprašanje solidarnosti in potrebujemo javno podporo za energetski prehod. Vsak korak, ki ga bomo izvedli, mora biti korak, pri katerem bomo pazili tudi na potrošnike. Potrebujemo njihovo podporo in razumevanje. Veliko izmed vas je spraševalo, kaj lahko Evropska unija stori za nacionalne oziroma regionalne situacije, sploh ko gre za ranljivejše regije in manjše države. Skupaj smo močnejši. In vsi se trudimo za boljšo prihodnost, ampak Eh, nikakor ne smemo zadaj pustiti niti ene države ali regije. Zato si bom prizadevala za eh, sklad za pravičen prihod, kot ga je, si ga je zamislila predsednika, tako da ne bomo nikogar pustili zadaj. Draga predsednica, spoštovani poslanci, doslej sem govorila angliško, ampak zaključila pa bom v svojem maternem jeziku, v estonščini. Res sem počaščena, da sem lahko tu v času, ko se Evropa spreminja. Nova predsednica Ursula von der Leyen si je zastavila cilj, da bo Evropa postala prvo, prva podnebno neutralna celina do leta 2050. Pri tem jo povsem podpiram in pripravljena sem tudi prevzeti to vlogo. Skupaj z vami dragi poslanci, sem prepričana, da to lahko tudi dosežemo. Hvala lepa. Well, thank you very much, Najlepša hvala, gospa Simpson, hvala kolegi za sodelovanje. Zaslišanje je končano. Za zaprtimi vrati bomo zasedali danes popovdne v okviru koordinatorjev, tako da bomo ocenili zaslišanje, ki je pravkar potekalo. Hvala še enkrat vsem.